Spoštovane kolegice in kolegi, začeli bomo znova z, s sestankom. Danes bo z nami šest od desetih koordinatorjev, potem pa bo z nami še podpredsednik eh, komisar Kalas. Zato imamo pač določen čas. In ker je naš čas omejen, bom kar pogosto udaril skladivcem, kolegice in kolegi. Omejiti se boste morali na dve minuti. Morda bo v pomoč to, da boste v teh dveh eh, minutah eh, imeli čas za vprašanje koordinatorjem, ne pa za razgovore eh, drug z drugim. Ampak gospod Lichtenberger in gospoda Kramere danes ni z nami. Zavedajte se, prosim, časovne omejitve. Z vsem spoštovanjem do koordinatorjev, ampak lahko eh, bi imeli toliko časa, da bi vas razdelili na več dni, ampak eh, tako pač je. Na voljo imate deset dni, torej koordinatorji imajo na voljo deset minut eh, in potem slanci za vprašanje po dve minuti. Gospa Tikau bo prevzela predsedovanje ob enajstih. Začnimo. Naslednji je na vrsti Prioritetni projekt številka 1. Berlin, Verona, Milano, Bolonija, Napoli, Messina, Palermo. In koordinator je gospod Pet Cox in beseda je vaša. Gospod predsednik, kolegice in kolegi, zelo sem počaščen, da sem znova z vami. Junija 2010 sem bil imenovan za koordinatorja in o lanskem letu sem po nekaj mesecih že poročal v času, ko smo pregledovali ta projekt. 19 misij je bilo, ki so trajale po nekaj dni in moram reči, da smo od zadnjega poročila dosegli kar precejšnji napredek. Na hitro bom šel skozi prioritete. sam sem se na, v prvih mesecih uh, koordiniranja osredotočal na sporazum o splošnih stroških za izgradnjo Brennerjevega predora in prezadeval sem si za konkretne finančne obljube akterjev. In sicer so to v prvi vrsti Italija in Avstrija. Poleg tega smo se zavezali tudi dejstva, da eh, bo potekal umestni pregled uh, in da bomo imeli sredstev manj na voljo 600 milijonov evrov. In uh, zato smo želeli pohiteti s delom. Eh, zadeva naj bi se raztegnila do leta 2015 in potem bi naj bi dobili tudi eh, globalni finančni sporozum o tem, koliko naj bi vse stalo. 7,6 milijonov evrov in pa 600 milijonov evrov ne bi bilo dodanih še na prošnjo avstrijske uprave. Dobili, eh, smo tudi, dobili naj bi tudi eh, uradno eh, odobritev sa strani vlade, da lahko začnemo in pa dobili naj bi tudi sporazum eh, med eh, obema eh, železniškima družbama, torej RFI in pa UBB. Vesel sem, da lahko sporočim, da so bili vsi pogoji izpolnjeni. In v Innsbrucku smo začeli se tretjo fazo izgradnje baz, prebora. To pomeni, da dejansko imamo dogovor in da bomo lahko prišli v poglavitno fazo projekta. To je bil eh, poglavit, poglavitni korak v celotnem projektu. In sedaj, eh, ko, smo, ko je bil podpisan ta sporazum med obima eh, družbama, je bila to točka za začetek izgradnje, hkrati pa to je tudi točka, ko ne moremo več nazaj. Od takrat smo že podelili prve projekte in del, eh, dela so že stekla. In to predstavlja zelo pomemben napredek. Številni ljudje so prispevali k temu in eh, gospod eh, Konrad Bergmeister iz Evropske družbe, ki je odgovorna za to, je prispeval zelo pomemben prispevek. To je tako imenovan eh, Bergmeisterjev načrt, ki je bil uveden in vse strani so se a, k temu zavezale. In do leta 2025 naj bi bil projekt zaključen, k temu so se strani zavezale. Kar se tiče infrastrukture, je najpomembnejše to, da dosežemo tudi usporedni napredek in sicer na severni in južni dostopni poti so, severna povezuje uh, München in Innsbruck in južna uh, gre od Verone do Porte Gardena. Kar se tiče severnega dostopa znotraj Avstrije, so dela skoraj da zaključena in sicer gre tukaj za dolino spodnega Ina. E, tukaj gre za 41 e, km, kjer je bilo treba izgraditi veliko predorov in pa potrebno je bilo veliko inženirskega dela tudi civilna dela že potekajo, do leta 2012 ne bi bila zaključena. To je primer zelo izrednega inženirskega dela in inženirskega dizajna. In imel sem čast obiskati dela in govoriti s tistimi, ki so bili za to odgovorni. Kar se tiče preostalega dela severne poti, tukaj gre za del od Minhna do avstrijske meje. Um, načrte zvezdne nemške vlade za financiranje uh, je ocenil, da uh, bodo stroški znašli 1,6 milijona evrov. Da bi spodbudili napredek, uh, vam z veseljem sporočil, da bo januarja 2013 Eh, južno od Minhna potekalo srečanje avstrijskega in nemškega ministra, tudi sam bom udeležen kot koordinator. In namen je, da bi podpisali ministerski sporazum o a, eh, koordiniranju načrtov in pa komunikaciji. To je zgodni, zgodni korak, ampak zelo poglaviten, kajti izkoristiti moramo vse priložnosti za to, da ljudi vključimo. In povezovanje je zelo pomemben element in to predstavlja tudi potencial za napredek. Seveda potrebujemo Deutsche Bahn in pa ÖBB, obe strani se morata zavezo, zavezati v to fazo načrtovanja. Verjetno bo zadeva potrebovala nekaj let, torej ne pričakujemo, da se bo fizična gradnja začela eh, ob koncu tega desetletja, tudi če sedaj začetek dobro steče. In zaradi tega je kritičnega pomena, da začnemo takoj, kajti že faza načrtovanja zahteva veliko časa. Srečal sem se že s gospodom Niederhalerjem v Rosenheimu. On je bil vodja tam in pripravljeni prevzeti koordinatorsko vlogo in veselim se tega sodelovanja. Kar se tiče južnega dostopa, je prišlo do velikih zamud, kar se tiče načrtovanja, dizajna in zavez. Toda v lanskem letu so italijani dobili uradno odobritev in pa so odobrili, da bodo investirali 1,6 milijarde evrov. Tukaj gre za predel od Forteca do Ponte Gardena. To je zelo pomemben del infrastrukture. Ta projekt sedaj prišel v drugo fazo in v Italiji upajo, da bodo zaključili to fazo in da bodo naredili razpis in začeli za izgradnjo v naslednjem obdobju provinca Bolcano je odobrila tudi oceno okoljskega vpliva za ta del. Predor, prodor tukaj je bil pomemben eh, zato, da smo zagotovili, da so oblasti dale odobritev, da bomo začeli gradnjo v Laco. To je čas finančne krize in zaradi tega je pomembno, da se s tem začne in sicer po um, um, tehniki rezanja salame. To je v, aha, to je za ta del. Predsednik, kar se tiče južne eh, dostopne poti, poteka eh, torej, sodelovanje med avstrijsko in nemško stranjo in Države članice bi lahko spodbujali k temu, da bi eh, določile osebo, ki bo koordinator. In to bi zelo pomagalo temu projektu. In moj končni komentar. Dosegli smo dobro podporno infrastrukturo, sedaj imamo eh, platformo za Brennerjev eh, predor, ki zajema številne akterje. Imamo deset delovnih skupin, imamo BBT. C, s sedežem v Bolcanu in v preteklem aprilu smo dosegli vse sporazume za to, da bi zadeve stekle. Potem imamo še družbo za Brenarjev predol, potem imamo sporazum iz Innsbrucka, kar vključuje tudi vse župane vzdolž poti. Poleg inženiringa v tehničnem smislu je tukaj potrebno še to, da se nenehno komunicira. Nekaj se lahko naučimo iz Študgarta 21 in to je to, da potrebujemo stalno lastništvo in da ne moremo dopustiti, da katerakoli kritična točka infrastrukture postane brez lastnika in da moramo biti kar naprej angažirani in biti nenehno v stiku z poglavitnimi akterji. Eh, dosegli smo eh, tudi eh, napredek pri zelenem projektu v Trentu in sodelujemo tudi s sekretarjatom Alpske konvencije. Države članice še niso ratificirale te konvencije, tudi vendarle dobimo tam smernice. In tukaj je vključen tudi Brenarjev predor in upam, da bomo z njimi sodelovali. Naj sklenjam, dosegli smo viden napredek, gospod predsednik. Našli smo tudi usporedne poti za dostopne poti. Načrtujemo za začetkom del glede spremljevalnih ukrepov. Rabi bi dosegli prenos od iz ceste na železnico in zato potrebujemo podporne politike. In Za konec. Veliko smo dosegli. Dosegli smo precej še napredek, vendar veliko dela nas še čaka. Moja sklepna beseda bi bila, da se zahvalim predsedniku za njegovo podporo oziroma da se zahvalim uh, gospodu Huberju, ki mi je pomagal pri tem uh, projektu. Bil je izredno profesionalen in uh, zelo mi je pomagal. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Cox. Kolegice in kolegi, na voljo imate dve minuti dve minuti v smislu Severne Evrope. Gospod Kančjan. Hvala, gospod predsednik. Z veseljem pozdravljam koordinatorja Pata Koksa. Čestitam mu za opravljeno delo glede te prioritetne osi. Mislim, da je to pomembno delo, tudi zelo občutljivo ki ga je on v tem kratkem času zelo dobro uskleval. Poudaril bi vidik zelenega koridorja, to je izredno zanimivo, upam, da bomo lahko šli v to smer. Potem pa spremljevalni ukrepi za preusmeritev na železnico raznega tovora. potem pa sam predor, ki je na sredi tega koridorja. Potem ste govorili tudi o tako imenovanem cross-financing. Gre za prihodke, ki jih lahko dobimo od avtoceste A22. Trenutno poteka projekt. E, če bomo zgradili samo predor, ne bomo pa imeli povezav na eh, glavna stičišča v Evropi, vse skupaj ne bo imelo smisla. Gospod koordinator, izpostavil bi še pomemben vidik. Naslednje poletje naj bi pet tednov zaprli ta koridor na severu Italije. Mislim, da bi morali biti do tega zelo pozorni. Rad bi tudi eh, pojasnila v zvezi s tem. Zaenkrat vam čestitam in želim dobro delo. Right Hvala lepa. Dober primer za vse druge. Govorili ste samo dve minuti. Dobro jutro, gospod Cox. Lepo vas pozdravljam. Eh, prihajam iz Bavarske. In zato eh, mi uh, je v prvi vrsti pomemben tisti del poti, ki leži v Nemčiji in pa povezava z Avstrijo. Takoj bom začel z Brinerjevim eh, predorom. Obstaja študija gospoda Ruslarja in iz te eh, študije izhaja, da predor ne bo imel nobene gospodarske prednosti, kajti države ne bodo imele v roki vzvoda, da bi prevoznike motivirale, da raje uporabljajo železnico na mesto ceste. Ali poznate to študijo? In potem me zanima še nekaj. Predel med Minčnom in eh, Verono. 38 milijonov je tukaj na voljo za sofinanciranje in eh, nemška vlada je pred kratkim napovedala, da bo to odpovedala in da bo uvedla neko varianto, ki bo stala manj. Ali tega denarja sedaj ni več oziroma kje se bo denar uporabljal? To je moje vprašanje. Poskušal sem se umiti na dve minuti. Hvala lepa. You, Hvala lepa, gospod Kuhn. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam se zahvaljujem gospodu Petu Koksu kajti to je osrednji projekt eh, Brinerjev predol 2 in zahvaljujem se mu, da se je zelo posvetil temu. Celotna os je odvisna od tega, kako bomo presegli prostorske ovire. In eh, videti je, da ni veliko problema v zvezi s tem predorom. Če si pogledamo sedanji predor, kjer se kombinira ta cesta in železnica, potem vidimo, da je zadeva zelo preobremenjena in to je osko grlo. Če pogledamo nekoliko bolj na zahod, vidimo tudi, kako švicari so uredili dva predora in eh, ta sta povezana za rotterdamsko linijo. Potrebujemo razbremenitev in povezujemo poveza, potrebujemo povezavo z severnim italijanskim industrijskim območjem, z srednjeevropskim prostorom. Ministri so se sedaj dogovorili, da morajo dobro izgraditi in načrtovati tudi zaledje. In to je poglavitno vprašanje. In od tega je konec koncev odvisno tudi to, kako bomo lahko sprožili pobude tudi v smeri skandinavskih držav. In o tem smo govorili včeraj. Hvala lepa še enkrat za vas vaš angažma. Gospod eh, Perka, za dve minuti. Perkar, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospodu Koksu. Vloga, ki ste jo imeli, kaže, kako pomembna je vloga koordinatorja, kajti on mora ustvarjati pritisk in drugič, eh, vaša vloga je pomembna, da lahko zagotovimo dolgoročno načrtovanje, ne pa tako, da investiramo v napačne projekte. Kar se tiče Brinerjevega predora. Vsi vemo, da moramo najprej dobiti ponudbe. Te pa je treba potem tudi koristiti in študije se nam nič ne pomagajo pri tem, ki ste jih ravno kar omenili. Brinnerjev bazični predor pa bo se bo uporabljal za alpski tranzit, samo če bo ustvarjena tudi povezava med severom in jugom. Sicer ta projekt ne bo imel nobenega smisla in smo denar eh, metali stran. Moje vprašanje je, ali poznate razloge za odloge? Poznate napredek, Avstrija je že zelo veliko investirala v to področje, ampak na severu še vedno obstajajo problemi in tukaj smo še vedno v fazi načrtovanja. Če sploh, kako kako vidite vi možnost, da bi za gospodom ministrom prišli do pozitivnega rezultata? In kakšna je tukaj časovnica, ki si jo predstavljate? Kako si predstavljate, da bi dejansko lahko prišlo do povezave s severno stranjo? Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Perker. Gospod Kramer, dve minuti. Hvala lepa. Rad bi se opravičil za svojo zamudo danes zjutraj, pa vendarle bi želel besedo. Koridor Berlin-Palermo ostaja. O drugih področjih pa je koridor razširjen do Štokholma in druge stvari. Ali se boste kdaj dogovorili za to, da ne bi imeli treh različnih koridorjev, ampak da bi to zadevo razširili do eh, Rostoka in Štokholma? Brenner ostaja problem. Ali ste dobili od Italije obljubo, da bodo investirali eh, finančna sredstva srednjeročno? In ali ste, se je rešil problem z tovornim prometom? Po mojih informacijah, Brinarjev predor, ki je nov, ni primeren za uh, tovorni uh, prevoz, ta naj bi ostal na stari progi. Ali lahko kaj poveste v zvezi s tem? Potem sem dobil eh, informacijo gospoda Bakeja, da je odpovedana pot preko Messine. Ali je to še v projektu, ali imate informacije se strani italijanske olade? Prodi je to že enkrat odpovedal, zanima me, ali je to zraven ali ne in kako je videti s financiranjem. In Nemčija je predlagala rešitev, drugačno rešitev za celotno Evropo, to se mi zdi sicer nemogoče, ampak kakšen je vaš odnos do tega, ali se lahko umiša komisija in ali je možno, da komisija nekaj predlaga, potem pa ena od držav vse postavi na glavo, kot je naprimer Nemčija. Imamo podpisane pogodbe, ki pa se jih ne drži. Kaj boste storili vi, kaj bo storila komisija? Hvala lepa, gospod Kramar. In končno še sam. Iz tega, kar smo slišali danes in pa kar izhaja iz razprav z drugimi koordinatorji, je Sledeča zadeva, poskušam bom biti diplomatski. Očitno imamo problem z Nemčijo. Nemčija je eh, podpisala sporazum, sedaj pa ga ne upošteva. Ne želim sprožati prepira, to da Nemčija je z geografskega vidika ključnega pomena in Nemčijo moramo, uklju, moramo vključiti. Za gospodom Ramsavarjem Eh, se bom srečal, eh, ko se bo spo, podpisoval sporazum za Avstrijo. To je pomembno, to je prvi korak. Ampak naj povem, da je Nemčija v preteklosti že podpisala številne sporazume, pa potem ni eh, dosegla nobenih rezultatov. Tako da sem nekoliko skeptičen, se moramo opravičiti. Hvala lepa za vaše prispevke. Kar se tiče vprašanja zelenega predorja. To, to je a, ena od delovnih skupin za prinarjev predor. Tukaj imamo številne zanimive ideje in ne bom se spuščal vse podrobnosti. Uporaba predora za tranzit energetskih virov in pa za energetske povezave in pa za uporabo termalne energije in pa prihranek CO2-ja. To je bilo ocenjeno na letni ravni in tukaj ne bi šlo za ekvivalent vseh eh, emisij CO2-ja za Bolcano. Tu je treba še veliko delati in upam, da bomo dosegli koncept eh, za zeleni predor. Kar se tiče financiranja, da, to je zelo pomembno. predlog smo dobili, da bi imeli razpis za, naslednje, za dela za naslednja desetletja in to ne bi se zaključilo do 2020. Pogoj za udeležence pa je, da je treba dati na stran eh, minimum 38 milijonov in sicer do konca življenjske dobe pogodbe. To je predvideno kot poglavitni del eh, procesa razpisa za A22. Potem, kar se tiče potencijalnega zaprtja a, proge za vzdrževalna dela po leti. Sem koordinator in zelo se zavedam tega a, vprašanja, kajti vsi me nagovarjajo v zvezi s tem. Govoril sem za UBB in oni pravijo, da je to nujnega pomena, kajti če bodo to opustili, potem bo prišlo še do večjega odlaganja, še do večjih zamot. Sam nimam tukaj veliko vpliva, ampak to je seveda naš velik in nenehen interes. Kajti posledice za zasebni sektor so zelo velike. Omenili ste študijo. Zelo bi bil vesel, če bi dobil kopijo te študije, ki je ne poznam. Ta študija pravi, da ne bo gospodarskih koristi in eh, te študije ne poznam, zato bi bil vesel, če bi jo dobil, da bi lahko predstavil nasprotne argumente in morda bi bila to spodbuda za me, da bi a, eh, v prihodnje a, eh, našli drugo perspektivo, v kateri bi osvetlili gospodarske prednosti. Potem ste omenjali München Verono. ne vem, ali je to uh, posledica uh, nacionalne industrijske politike, ne vem, ampak treba je upoštevati vse različne sile, ki so tukaj udeležene. Obiskal sem številne koordinatorje v Berlinu marca um, in srečal sem se z, z gospodom Ramsauerjem in presenetilo me je, da bi odgovore lahko strnili v eno besedico. Ne, Sem in tja smo slišali, da, ampak v zelo omejenem omenu. Imam občutek, da ne gre za RTMS, ampak vsaj deloma se mi zdi, da politika eh, trpi zaradi Študgarta 21. In kot sem dejal, treba se je naučiti tukaj Eh, iz tega problema. Treba je staviti na trajno lastništvo in pa na komunikacijo. Nobenega dvoma ni, da je treba vključiti vse politike na vseh ravneh in da smo dosegli velik, velik napredek oziroma da ga bomo dosegli, če bomo sledili predlogom, ki so sedaj na voljo. Parlament bo, mi, bo imel vlogo soodločanja. Upam, da se bo parlament zauzel za ambiciozen projekt, tako kot se svet bolj zauzema za trikotažo. Upam, da bo parlament tisti, ki bo predočil konstruktiven dolgoročni načrt. Kar se tiče povezave s severom in jugom, to ste številni omenjali zlasti kar se tiče severnega dostopa na nemški strani. Povedal sem, kaj se načrtuje za Rosenheim v naslednjem januarju. Ne želim pred, pod, pred, reči, da je to trenutek, ki bo vse spremenil. Toda treba se je spomniti, da je to prvi krat v preteklih letih, da so se ljudje javno zavezali k eh, koordiniranju in to je korak naprej. Kajti do sedaj so bili vsi zadržani glede tega in specifično, kar moramo storiti. Pridobiti moramo ministre, ampak ne samo njih, tudi železniške družbe in uh, eh, DB NEC zlasti z nemške strani. Kajti oni so tisti, ki so v jedru načrtovanja v Nemčiji. Srečal sem se že z DB NECom. Debinec ocenjuje, da bo ta projekt, da bi bilo možno ta projekt eh, severnega dostopa zaključiti po nižjih stroških, kot je bilo prvotno napovedano. In če je temu tako, potem so možnosti za odobritev nekoliko više. To, da ničesar si, si ne domišljam glede kompleksnosti korakov, ki jih moramo opraviti. potrebujem politično, eh, politični nasvet in pa politično podporo. To, to se nanaša tudi na vas. Kar pa se tiče okoljskih problemov, eh, problemov, edino, kar lahko povem zdaj, je sledeče. Dejal sem, da je treba komunicirati, kajti komunikacija je proces ki poteka v dve smeri. Tukaj gre za govorjenje in poslušanje. In mislim, da moramo postati bolj, boljši poslušalci, zato da bomo bolje vnaprej na, napovedali, lahko kakšne skrbi imajo skupnosti in da bomo s tem laže opravili. Srečo sem se z vsemi župani eh, na sekciji, eh, na, eh, na avstrijski in italijanski sekciji in dialog je bil zelo dober. Želim si takšnega kakovostnega dialoga tudi na severnem dostopu. Zato pa bi potreboval politično podporo. Ne želim politike eh, presenečen. Želim, da eh, imajo ljudje občutek, da projekt eh, posedujejo in da so nam tudi ponosni. Kar pa se tiče finan italijanskega financiranja. Imam zaveze da se bo to izgradilo. In to je pojasnil tudi, uh, pojasnilo tudi uh, računsko sodišče. Prišlo bo tudi do spremembe proračuna, ampak Mislim, da je prišlo do veliko upravnega inženiringa in imamo tudi obljubo, da bodo dokumenti za razpis za A22 v prihodnje imeli sofinancirani v višini 34 milijonov na projekt. To so resnične zaveze. Sedaj imamo novo eh, administracijo v Rimu in želim se pogovarjati tudi z njimi. In zlasti, kar se tiče Messine, dizajn je bil opravljen, kar se tiče mostu in ta projekt je že odhajajoča, administracija, administ, eh, odhajajoča vlada odpovedala zaradi krize. Toda mislim, da so zaveze glede južnega dostopa povsem jasne in konkretne. I e Tamasa sem že omenil. Ta projekt bo dozorel. Tukaj sta dva eh, koridorja, številka pet, od Helsinkov do juga preko Italije do Malte. To je jedro prioritete eh, eh, projekta. Toda tu je še druga razsežnost in to je koridor 2, ki gre iz Varšave naprej. In toliko z moje strani, gospod predsednik, hvala. Vse hvala. Prejdimo na naslednjo koordinatorko. Gre za prioritetni projekt 18. Karla Pejs je koordinator, gre za promet po notranjih vodah. Karla, imate besedo. Najlepša hvala. Zelo na kratko bom povedala glede na program. Vemo, da so notranje vode danes v Evropi zelo pomembne. Še posebej je to nepričakovano glede na izhodišče in delo na notranjih vodah, vendar je to izredno pomembno, da se tega zavedamo. Kot eh, koordinatorka nisem se stotno osredotočila, vendar vsaj v veliki miri na 18, PP18 in PP30. Začela bom z PP18. Gre za povezavo med um, um, Renom, Majno in um, s Dunavo. Gre za povezavo med Amsterdamom in Konstanco. Seveda ladje ne bodo potovali po teh poteh, kaj ti gredo po drugih poteh. Vendar veliko še treba vmes postoriti, gre za zelo zapleteno zadevo zaradi dveh razlogov. Kaj ti vključena je cela vrsta držav, eh, kar je zelo zapleteno zaradi politične scene spremembe vlad in eh, takšna je to scena, kaj ti ne morem priti v državo, ne da bi poznala ministra, kaj ti. Eh, sicer mm, sprašujejo, zakaj sploh ste prišli sem, eh, kaj delate v mojem resorju in če gre za novega ministra, se začne tudi popolnoma novo poglavje in tudi s tem je povezana nova vlada. Naj začnem z PP18. Kaj se dogaja v zadnjem času v tem koridorju? 24. junija je svet podprl strategijo za razvoj bazena reke Donave. To je zelo pomemben datum, kajti Donava je hrbtenica eh, te strategije in prvič sedaj gledamo ne samo na reko, temveč eh, na celoten basen te reke, na vse to, kar se dogaja okrog. Ne govorimo samo o možnosti za navigacijo, za plovbo, govorimo tudi o pitni vodi in o preprečevanju, eh, preprečevanju poplav in raz, o razvoju eh, te regije. Gre za zelo pomemben razvoj dogodkov, kajti gledamo na celotno regijo holistično, v celoti. Eh, seveda v tem koridorju je nekaj kritičnih segmentov in eh, eh, takoj v zvezi s gospodom Kramerjem in Ertogom gre za Strobin filozof, tukaj smo začeli študijo. Poleg opazovanja strani posebnega odbora in eh, sedaj se decembra čakamo prvo umestno poročilo. Odbor za nadzor dela in tudi notranje ta odbor je zelo soglasen in zunanjem svetu lahko povem, da sicer obstajajo določeni različni glasovi, vendar je ta odbor za nadzor eh, in sledenje na pozovanje je v soglasju in tudi vse države te regije so udeležene. In zato pričakujemo zelo pomembno poročilo o regionalnem prometu in zakaj je to poročilo tako zelo pomembno. Slišala sem, da gospod Ertok povedal, da povezava med Nemčijo in Avstrijo je preveč nabita, da je to področje izredno gosto prepleteno z prometnicami in zato menim, da lahko notranje vode veliko pomagajo. Moramo si ogledati celotno regijo in celotno to razdelitev vseh modulov um, prometa. Recimo gre za. Um, avtoceste za um, železnice in za um, notranje vode. In zato notranje vode, reke lahko veliko pomagajo eh, pri razbremenitvi prometa in zato eh, to tudi pričakujemo pomladi leta 2012. Po prvem umestnem poročilu eh, bomo prihodnje leto imeli konferenco. Zelo pomembno je obravnavati prve rezultate te študije, kajti Še vedno slišimo določene eh, glasove nesoglasja v tej regiji in zato je treba prisluhniti eh, vsem glasovom, zato da bi vse točke zbrali na mizi in ogledali si, kaj lahko v zvezi s tem postorimo. In eh, seveda moramo se zavedati, da se moramo sredotočiti na notranjih vodah in še, vesed, še posebej na plavnem, don, na plavni Donavi, na vzhod od. Dunaja. Ta regija vzhodno od eh, Dunaja je izredno pomemben del regije, še posebej, če gledamo stališča Nemčije, eh, kajti to je ključni del eh, te, te, te, te regije, vendar brez te povezave v Nemčije ne bi imeli no, nikoli te povezave med Renom, Majno in Donavo. Kar zadeva ta del v Nemčiji, isto velja tudi za vzhodni del regije vzhodno od Dunaja. In vemo, da smo zakasnili z oceno vpliva, vsi čakajo na to rešitev, vendar res je, da je ta projekt nekoliko zapoznil. Vemo, da situacija ostaja zelo ranljiva in tudi eh, to, eh, ta komunikacija z javnostjo sedaj poteka. Mačarska vlada opravlja tukaj izredno pomembno delo. Eh, tisto pa, kar vpliva na študijo, je končni rezultat. Glede na to, da projekt napreduje, vprašanje je, ali bomo dejansko prišli do samega konca glede na spremembe vlade. Sedaj pa Romunija, skupni sektor, imamo oceno okoljskega vpliva, to se je zgodilo julija meseca 2011. Vsa koordinacija tam ni popolna in dovršena, če lahko temu tako rečem. Lahko bi napredovalo hitreje. Kolorazi Braille je tam je nekoliko drugače kajti eh, eh, tam je prišlo do zastoja zaradi programa nadzora, ki ga uresničujemo v skladu z vsemi okoljskimi eh, uredbami v štirih letih. Seveda bomo tudi preučevali jesetro, kako živi sedaj ta riba jesetra, kje se drsti in kaj se dejansko dogaja s to jesetro. Videli smo to na filmu, ena od operacij, uvajanja jesetre, tam je bilo zelo zanimivo, da riba gre naprej s svojim življenjem, tudi z to transmiterjem, ki smo ga uvedli. In sedaj vsi sledimo temu, kaj se dogaja s to prelepo ribo. In potem leta 2012 bomo imeli že vse rezultate na voljo in začeli bomo lahko s delom. Imamo še nekaj manjših projektov, vse to lahko najdete v mojem poročilu, vse se to zelo dobro nataljuje. Potem pa prioritet pilotni projekt 30 eh, Sena 6. To je zelo pomemben projekt, kajti prvič bomo lahko od Ile-de-France začeli iz severa in imeli bomo povezavo med Severnim morjem kana preko kanalov do eh, Francije, potom eh, Pariza do Rotterdama. In eh, tukaj Indodanuse. 5. Eh, aprila 2011 eh, je predsednik Sarkozy začel konkurenčni dialog za eh, izgradnjo tega kanala in to bo trajalo približno mm, več ali manj 15 mesecev in potem lahko pričakujemo dejansko odločitev, kako naprej. To je bila zaveza francoske vlade k temu projektu in tudi k izgradnji tega kanala. Menim, da seveda moramo pohvaliti eh, Flandrijo, eh, kajti eh, tudi glede, nizozemska je nekoliko zaostajala, vendar sedaj dejansko delajo na posodobitvi tega, eh, te mreže na Valonskem in v, eh, na Flamskem v Flandriji in eh, sedaj vsi ti projekti se bodo pravočasno zaključili in to je zelo pomembno. Nizozemska in Flandrija, Flamska, sta se strinjali v zvezi z dokončanjem tega koridorja in tudi v zvezi z gradnjo v Danuzu, tam gre za gradnjo kanala in luke. Eh, pristanišče na tem kanalu v Danuzu. Obstaja medvladni odbor, ki je sestavljen iz eh, predstavnikov eh, Francije, Valonske in Flamske, Flandrije in prav tako tudi predstavniki Nemčije lahko sodelujo, če želijo, sedaj so povabljeni in na vsakem medvladnem sestanku so lahko navzoči. Menim, da je to izrednega pomena, kaj ti. Govorili bomo tudi o cestninah, o, o zaračunavanju plovbe na teh eh, oddelkih v bližnji prihodnosti. In um, imamo tudi en uspeh na tem in sicer, da bo to bomo to uporabljali. Za računavanje eh, prometa je zelo koristno, vsi se s tem strinjamo, kaj ti gre za izredno drag projekt, vendar kako uporabiti to za računavanje eh, plavbe je tudi zelo pomemben del uh, uspešne izgradnje tega dela koridorja. Zato, da bi lahko dosegli integracijo med eh, različnimi načini prometa, sem povabila moje kolege na eh, Brinkos Balaš in gospoda Saverije eh, v Budimpešto in tam smo se pogovarjali državnim sekretarjem, zato da bi pripravili vse povezave za več načinski promet. Tudi v, na severu Italije sedaj poteka zelo zanimiv eh, projekt od eh, Benetk do Mantove. Tam smo se srečali z eh, ministrom Kasteljem in profesorjem Sekijem. In pogovorili smo se tudi o povezavi med Milanom in vinetkami zato, da bi se izognili preveč gostemu prometu na avtocesti. In eh, to bo, ta razširitev v Milano bo izredno pomembna, zato da lahko te avtoceste bolje delujejo in so bolje dostopne. Hvala predsedujoči, hvala Karla. Oprostite, ker sem tako pritiskal eh, na to, da bi čim prej zaključili, vendar imamo eh, tisti 15-minutni slot. Se, imamo šest govorcev, sedem govorcev v zvezi s tem, dve minuti. Eh, če boste presegli, vas bom prekinil zelo, zelo prijazno vas bom opozoril. Gospod Marinesku, hvala predsedujoči in predsednik. Naj povem, da ste predstavili to, ta prioritetni projekt in sicer gre za Donavo. Donava, Majna in Rin. Omenili ste prav tako donavsko strategijo, ki je izredno pomemben dokument. In imate prav, ko ste dejali, da poleg plovnosti in plovbe moramo upoštevati tudi vse druge elemente, vendar konec koncev. Če ta koridor ne bo postal prometni koridor, potem vsi ostali vidiki ne bodo tisti, ki jih bomo lahko razvili. Želeli bi pa, da bi jih razvili in menimo, da je tukaj najbolj pomembno imeti ta koridor iz Konstance v Rotterdam zato da bi ta koridor postal prometni koridor pomemben za Evropo. Moje vprašanje za vas je, kako boste lahko koordinirali TNT projekt z donosko strategijo. Kajti veste, da znotraj donorske strategije obstaja nekaj področji. Vsako področje se usklajuje strani dveh držav in zato bi lahko sodelovali med tente in eh, prihodnjim osrčem in temi eh, koordinatorji. Kako boste izvajali to usklajevanje, zato da bi projekte, ki eh, se sedaj izvajajo in ki bi utegnili spremeniti ta koridor v izredno dobičkanosen koridor za Evropo, kako bo to usklajevanje pripeljalo do uresničevanja Alcatraz? dve minuti. Uh, Najlepša hvala, gospa Pajs, za vašo odlično predstavitev. Razumev sem, da se stvari potekajo počasi, vendar zagotovo. Ne bom podrobno spregovoril, vem, da bodo tudi kolegi iz moje skupine povedali svoje mnenje, vendar glede na zapleteno se zavedam vseh problemov. 30 projekt, 30. projekt, dejansko je um, projekt ogromnega potencijala, kaj ti lahko poveže Pariško regijo z Nizozemsko in končno tudi z Nemčijo. Vendar pri PP18 eh, govorite tudi o eh, severnih eh, kanalih in o plačevanju za plovbo in uporabo. V, poti. Vsi se zavedamo, da to je zelo drago in da je tudi to sodelovanje med zasebnim in javnim sektorjem zelo pomembno, vendar vprašanje, ki se tukaj zastavlja, je, kako bomo opredelili določanje eh, plačevanja za uporabo eh, teh eh, poti za to, da bi se izognili protekcionizmu ali pa, da bi eh, zagotovili konkurenčnost eh, prometa po notranjih vodah, zato da bi ljudi pritegnili k plovbi in da bi to uporabljali na mesto cesnega prometa. Kdo bo udeležen pri opredeljevanju plačila za uporabo samo francoska stran? ali tudi drugi, malo več informacij eh, potrebujem v zvezi s postopkom in kdaj bomo vsem tem svedeli. Gospod Van Dalen, dve minuti. Najlepša hvala, gospa Pajs, za vašo zavezanost k tem okoljsko prijaznem sektorju eh, voda in plovbe po vodah. Nihče vam tukaj ne more eh, povedati ničesar proti, vendar ko govorimo o odboru za nadzor, ali ta odbor upošteva vse različice, tudi opcijo, ničelno opcijo, kar pomeni, da se nič ne dela in tudi maksimalne opcijo, maksimalno možno delo ali vse to upoštevajo ali se osredotočajo samo na nekakšnih umestnih rešitvah. Drugo, ali ta odbor za sledenje in nadzor je izvlekel eh, določene nauke iz eh, eh, delovanja mm, Majne, Rena in Dunave projekta. Kaj ti vemo, da če mm, se vozimo z mm, kolesom ob teh poteh, vse to je odlično umeščeno v prostor in ali je ta odbor za eh, nadzor in sledenje eh, se česa naučil od tega. Eh, gospa Lichtenberger, dve minuti. Ja, herzlichen. Hvala lepa. Omejila se bom na eno točko v zvezi z odsekom vzhodno od Dunaja. Tukaj smo poskušali se izuzeti iz obveznosti In to je bil razlog, zakaj je vse spodletelo. Dejstvo, da tukaj ne moremo hitro napredovati, tako kot bi si drugi želeli, bi bile lahko priložno za to, da si rečemo sledeče. Poglejmo si, če je kaj izvedljivo za vozili, ki so prilagojeni za ladijsko plovbo ni treba, da ukrepamo samo z gradbenimi ukrepi. Številne druge stvari bi lahko postorili, ki so po mojem mnenju mnogo bolj učinkovite za to, da bi ustvarili več prometa. Eno je naprimer vprašanje birokracije s Srbijo. Pravijo mi, da je to ena glavnih ovir, kajti vedno prihaja do velikih ovir in težav v zvezi s tem mislim, da bi morali še enkrat pogledati, kaj se tam dogaja. Druga točka. Kar se, ali kaj stu, počnete v zvezi z ladjami prilagojenimi na plovbo na rekah? Vem, da bi morali veliko investirati na mačarskem, zato da eh, bi zgradili takšne ladje. Vem, da to ne gre hitro. Ali ne bi bil pametni projekt to, da bi uh, lahko dejansko uh, kaj postorili z projektom za prilagoditev vlade na rečno plovbo. Ali obstaja študija o tem, katere vrste uh, tovora bi lahko prevažali po rekah? Poznam študijo Vija Donova in ta ni prav dobra. Torej prosim, da si to vprašanje dobro pogledate. Patikal dve minute, prosim. Šelinte, močmeš jo, domnej Karla. Uh, Hvala, predsedujoči. Eh, tudi jaz bi se želela zahvaliti gospe Bejs. Naj spregovorim o koloraž Buraila segmentu, eh, kjer so sedela zavlekla in sedaj zaostaja za štiri leta zaradi obravnave okolja in zaščite jesetrov menim, da moramo zagotoviti delovanje tega koridorja, kajti poleti smo na Donavi bili priče eh, problemom povezanim s plovbo zaradi nizke ravni vode. In drugo vprašanje je, kako boste vključili v to vse zmogljivosti v Evropi. Kajti, pristanišča na Donavi bodo vključena v osrednjo omrežje. Imamo Galac-Martin kombinacijo, ki je pristanišče na Donavi in zagotavlja povezavo z Ukrajino in Republiko Moldovo. In to naj bi bila zelo pomembnosti čišče in pomemben bazen na Donavi tem področju, zato da bi imeli čim več takšnih pristanič na Donavi in potem tudi eh, prilagoditev eh, plovbi kanalov na Rinu in tudi posodabljanje flote v okviru programa Anades in upam, da smo nadaljevali, gospod Kramer, dve minuti. Ja, Najprej bi se rad zahvalil za to poročilo. 80 odstotkov prometa po rekah se dogaja na Reno in financiramo sanje. Kajti se zdaj sanjamo o tem, kako bi izgradili veliko ladi na Donavi, ampak to so samo sanje. In tam je veliko prometa. Vsake pol leta tam eh, zape, eh, pripelje mimo eh, ena ogromna ladja. Vozil sem se nekaj minut eh, vzdolž eh, Donave in videl sem, da eh, so prišle mimo tri ladje. Donavska strategija pravi, da imamo tukaj tri učinke. Seveda želimo tukaj usmeriti tovorni promet, potem želimo ukrepiti turizem, hkrati pa želimo preprečiti tudi veliko onesnaženje. Kajti onesnaženje škodi turizmu. Če želite iz tega prometno pot, Potem eh, se boste morali odpovedati vlaganju v turizem. Ampak države ob Donavi živijo bolj od turizma, kot pa eh, bodo imele možnosti, če bo nekaj ladij več. Treba se torej odločiti, kam bomo vlagali. Kar pa se tiče pristojbin za uporabo, zadeva je posem jasna. Pri železnici si želimo, da bi vlagali v omrežje in infrastrukturo tako, da bi se financirali s pristojbinami. To je tam naš cilj. Kar pa se tiče uh, rečne poti, tukaj se ne plač, plačuje nobenih davkov, tukaj se ne plačuje nič in vedno govorimo, da konkurenčnosti ne smemo ogrožiti. Ampak jaz mislim tako, ali plačujejo vsi ali pa ne. Prepričan sem, da če boste rekli, da je treba plačevati pristojbine za vse rečne poti, potem bodo popustili. Potrebujemo pravično konkurenco tudi pri rečni plovbi. Jaz kot zelen sem za pot za promet po rečnih potep, ampak samo, če bomo na nično znižali eh, emisije CO2. <clears throat> Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Pajs. Imel bi kratko vprašanje in prosim vas za konkreten odgovor. Na Bavarskem se argumentira pogosto, da Evropska unija predpisuje, da je treba Straubing Vershofen izgraditi. In posebej me, za me zanima, ali je to res ali ne. Kajti po mojem mnenju v Nemčiji sami o tem odločamo in ne odloča o tem Evropska unija. You, Hvala lepa. Face, Gospa Pajs, prosim, če lahko v desetih minutah odgovorite na zastavljeno vprašanje. Uh, na začnem s gospodom Marineskujem. To, kar pravite, kako povezati ta izredno pomemben prometni koridor. Eh, delamo v Evropski komisiji Na podlagi popolnoma novega pristopa, ki še ni dokončan, vendar prišli smo zelo daleč in kakor hitro bo dokončano, bomo predstavili projekt parlamentu. Menim, da je vaša misel izredno dobra in sicer kako povezati te koridorje zaradi prihodnjega pristopa k TNT. Vsekakor eh, bomo ustregli vaših prošnjih gospod Kadrevi, govorite o zaračunavanju uporabe, kako uresničiti to zaračunavanje. Dejansko je to tisto ključno vprašanje. In ne gre samo za Evropsko komisijo, ne samo za francosko vlado in tudi ne za moza eh, tista dva dela Belgije, eh, ki o tem odločate, temveč tudi odbor za določanje uporabe. In prav ta odbor ima velik pomen, kajti oni bodo določili način uporabe kanala. In prav to je tisto, za kar si vsi želimo in tudi upamo, bomo tudi uporabljali ta koridor. In zato se o tem pogovarjamo tudi v medvladnem odboru in sicer izvajati zaračunavanje plobe tako, da se bo kanal uporabljal. In eh, zato, da ne bi vst dobiček vzeli od podjetij in zato, da ne bi vse se stekalo v Parizu. Eh, kaj ti imamo ogromno tovora, ki gre v to smer. In eh, francoska vlada je zelo pametno v eh, tem kanalu se odločila, kaj ti ti tokovi se bodo podvojili ali celo potrojili. Zelo pametno so pristopili eh, k temu kanalu in ta kanal lahko postane velik uspeh in tudi v naši regiji na nizozemskem se to lahko obrestuje, kajti tam imajo zelo živahne tokove eh, k, v smeri k severni Franciji in eh, prav takšna naj bi bila politika na vodnih poteh in prepričana sem, da bo to velik uspeh, če bodo lahko vzpostavili zaračunavanje plovbe dobre in prav odbor za uporabo eh, se bo moral eh, ustrezno odločiti. In vendar seveda morajo še izkopati vsta kanalica, to imamo tudi še nekaj časa na voljo za to. Prav gotovo sem prepričana, da bodo predelili dobro za računavanje uporabe. Gospod Vandale. Odbor za sledenje in nadzor sedaj spremljajo tisto, kar se dogaja v študiji. Vse tisto, kar bo rezultat te študije na 70 km eh, Donave, vse to se še enkrat mora opraviti, kaj ti doslej vse študije v zvezi z okoljskim vplivom niso bile dovolj sodobne in sedaj si moramo ogledati vse, kar je bilo narejeno v preteklosti in do leta 2012. Takrat bodo predstavili izide te študije in tisto, kar je pomembno za odbor za spremljanje, je to, da ljudje so iz predstavnikov podjetij, iz okoljskih organizacij in zato je pomembno, da je to skupna študija in da se med sebojno ne pričkajo o e, izračunih. Gospa Lichtenberger, vzhodno od Dunaja. Nisem čisto dobro razumela, kaj ste imeli v mislih, ko ste eh, govorili o obdavčitvi eh, avtomobilov, naj bi, kar naj bi se prilagodilo reki, da ladje plovile eh, gospa Lichtenberger. Menim, da se je to zgodilo lani in če um, predtem eh, zastavljali ste popolnoma enako vprašanje. Saj veste, da je ladja odvisna od trga tisto, kar lahko storimo, je, da eh, zaprosimo raziskovalce, da si ogledajo te možnosti. Sedaj se osredotočamo na koridorju, ne govorimo o pomankanju plovil. Seveda, moralo bi biti možno, da gre iz Leavra eh, ta, to, ta ladja, to plovilo do konca Dunave. In eh, če je to preširoko za vse, tiste eh, loke v, na poti, potem za, seveda za trg je to ogromna možnost in za ta, prav za takšne ladje, ki lahko gredo skozi vse te loke, ožine. Vem, da. Eh, Tudi Mačarska si želi eh, lastno eh, ladjedelnico, kjer bo lahko proizvajala takšne ladje, seveda. Trg tega ne bo sprejel, če ladja ne bo mogla skozi vse koridor, tudi skozi ožine in različne ravni. Gospod Tekani, eh, Brele, Kolaraš, dela potekajo dobro. Več eh, pomislekov imam v zvezi z eh, skupnim sektorjem z Bolgarijo kot s segmentom s Kolorašem, kajti tam dela potekajo dobro, tudi projekt za spremljanje poteka dobro. In eh, tudi vidimo k malu konec del. In popolnoma se z vami strinjam, da če dejansko želimo uporabiti ta koridor na način, ki smo si ga zamislili, potem eh, bomo morali eh, vključiti tudi različne načine prometa, ker bi lahko dosegli različne eh, industrijske področja. Eh, lahko bi to kombinirali tudi z eh, tovornjaki in tudi z vlakom, lahko bi kombinirali te tri načine prevoza in to je tisto, kar je francoska vlada tudi v zvezi z Sino povedala, da eh, moramo imeti pristanišča eh, z eh, več načini prometa, tovornjaki, vlaki in plovbo po, po rekah. Gospod Kramer. Eden od naših ciljev je tudi turizem, kar je izredno pomembno za to regijo in tudi za vse regije, kajti te regije imajo sedaj možnost, da se na to pripravijo. Gre za izredno zanimiva področja vzdolž Donave in zato je turizem dejanska priložnost eh, za te države. In tudi onesnašanje je problem, vendar to nima ničesar opraviti z plovnostjo Donave, kajti tako sem. Že povedala, v Ipsu sem bila, videla sem eh, tri ladje in kot eh, nizozemska me je to šokiralo. Eh, Kaj ti vemo? da eh, ni celoten koridor ploven in zato eh, si tudi prizadevamo veliko za plovnost. Tisto, kar me eh, vedno preseneča, da na Zizozemskem so zeleni vedno za notranje vodne poti, kaj ti pravijo, da je to najbolj okoljsko prijazna rešitev za promet, kaj ti ladje so lahko popolnoma čiste. In uh, videti je kakor, eh, da želite, da me obravnavate, kakor eh, da s tem želimo onesnažiti celotni donos korigijo. Ne, ravno nasprotno, ladje ne onesnažujejo in ni, česar ni v mojih načrtih, eh, kar bi onesnaževalo to regijo. Sedaj pa kar zadeva plačilo za uporabo. Če imate tovornjak, ki gre iz Rotterdama v Dženovo, potem naredimo ceste in tudi semaforje in restauracije ob cesti. Naredimo vse zato, da bi lahko se prilagodili. Eh, temu segmentu in kaj naredimo za to, da bi lahko dobili nekaj koristi od izračuna in zaračunavanja uporabe in kaj naredimo za plovbo, ničesar. In isto se nanaša na vse vodne poti, seveda manjše ladje bodo eh, izuzete iz plačila uporabe plovnih poti. Eh, ne glede na to, da je ta projekt izredno drag, vsi bodo v isti situaciji, eh, kajti ne želimo negativno vplivati na konkurenčnost. In še ne nazadnje, gospod Ertuk, zadnje vprašanje vaše vprašanje. E, pravzaprav prav zato tudi izvajamo to študijo. Moram vam sedaj dati odgovore, upam, da bom lahko to storilo prihodnje leto in prav zaradi tega tudi izvajamo to študijo, kaj je treba vse storiti za to, da postane ta pot plovna. In uh, v tem je vprašanje. Hvala, gospa Pajs. In Tako sedaj prehajamo na naslednji projekt. 20 minut že zaostajamo. Dovolite, da to omenim. Gre za projekt 21. Poti, morske poti, Luis Valente de Oliveira. Imate besedo. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi rad povedal nekaj o kvalitativni spremembi, do katere je prišlo letos kajti prišlo tudi, med drugim tudi do kvantitativne spremembe. Pomorske avtoceste. Gospod predsednik eh, prekinja govornika. Prosim, kolegice in kolegi, obnašajte se, tako da bo gospod lahko govoril. Hvala lepa. Morske avtoceste poskušajo rešiti problem pomorskih poti in pristanišč. Eden od projektov je, uh, so, uh, je utekočinjen uh, eh, zemljski plin in pa to, da bi imeli železniške poti do pristaniških zaledi. Potem želimo ukrepiti tudi mednarodni pomorski promet. Potem pa so tukaj še specifične stvari, kot je naprimer varnost in pa Balsko morje. Morske avtoceste so poudarile pomen pomorskega pometa tako za zunanjo trgovino kot za notranjo trgovino. In to nam je uspelo prenesti v projekte TNT. Deležniki so zelo sp dobro sprejeli ta pristop. Morske avtociste združujejo tudi uh, povezave z uh, pristanišči, znižanje emisij, izboljšanje infrastrukture in tako naprej. In e, to je deližno tudi evropske finančne podpore, zato da bi se to uporabljalo bolje in hitreje. Kar se tiče kvantitativnih sprememb tekom preteklega leta. Sedaj imamo projekte in pa pilotne projekte s pristopom širših koristi. Imamo 12 projektov. Tukaj gre za 150 milijonov evrov. In skupne investicije več kot 850 milijonov evrov. Kakšne so možnosti za prihodnost? Sedaj teče razpis, ki je skoraj da končan ampak rezultati še niso na voljo. In pričakujemo, da bo ta številka zrasla na, na eno milijardo. Potem pa bo še zelena luč za približno 50 milijonov evrov 2012. More major projects. This means that for the entire funding period. Potem je tukaj obdobje financiranja od leta 2007 do 2013. In tukaj gre za 30 projektov in za 200 milijonov evrov, skupne investicije pa bodo še mnogo višje lahko bi dosegli celo 2 milijarde evrov. Če pa upoštevamo še druge finančne scheme, potem bo tukaj še, bodo tukaj še investicije Evropske investicijske banke, Interrega in tako naprej. In splošno um, financiranje potem bo še nekoliko više. To pomeni, da je trg zelo dobro sprejel nove finančne koncepte, ki so se začeli iz ničle leta 2007. Zame je jasno, da je to zgodba o uspehu in zato moramo z njo nadaljevati tudi v obdobju 2014-2020. In to moramo konsolidirati v tem okviru, kajti treba je vključiti pomorski promet. Uh, globalno prometno verigo in seveda to vključuje tudi TNT. Smernice TNT odražajo te prispevke in eh, to predvedeva okrepitev uloge pristanišč, ki so jedro tega, teh prometnih koridorjev. Thank you. ustrezno financiranje bo sprožilo pomemben razvoj, kajti naš cilj je, da bi znižali emisije ladij, pomorska varnost na vseh rekah, v vseh evropskih rekah je pomembna. Zagotovili pa bomo tudi enotna okna za pristanišča. Del tega smo že dosegli. Oziroma bomo dosegli do leta 2013. In dela bomo zaključili do leta 2020. Imamo nove projekte, e, osem novih projektov letošnjega leta. Tri so povezani z logistiko in se imenujejo MJEL in pet jih je povezanih z povezavo z notranjostjo, skopnim. To je povezava med s petimi pristanišči. In tukaj je tudi reka. Gre tudi za uporabo informacijske tehnike. En nov koridor teče med Rostokom in Gecerjem. Potem je tukaj projekt Monalize, ki je povezan z varnostjo in pa uh, UZP, ki je za nas zelo pomemben projekt. Imate moja priporočila in poskušal bom iti skozi naslove priporočil, ki sem jih zapisal. Kajti sicer so to teme, ki smo jih že prej obravnavali. Priporočam, da si pogledamo integrirano pristaniško infrastrukturo, da izboljšamo infrastrukturne povezave z zaledjem. S tem smo že začeli v preteklosti in s tem moramo nadaljevati v prihodnosti. Potem moramo uporabljati inteligentne infrastrukturne storitve, naprimer spremljanje. Potem moramo spodbujati dejavnosti in študije, da bi bolje razumeli in pomagali temu sektorju. Študije se mi zdijo zelo pomembne. Potrebujemo vse to, da bi zadevi pomagali. Potem je treba uh, pomagati tudi uh, eh, pristaniščam in pa pristaniškim dejavnostim. potrebujemo informacije, ki pomagajo pristaniškim dejavnostim. Zelo pomembno se mi zdi izboljšati izobraževanje, usposabljanje in pa sodelovanje. In sicer v vseh elementih, v vseh človeških elementih tega področja. Zlasti se je treba sredotočati na ljudi, ki delajo v logistiki. Treba je izboljšati dejavnosti v informacijskih tehnologijah in enotno okno, eno okno je najpomembnejša stvar za izboljšanje pomorskega prometa. Mislim, da moramo podpirati raziskave, kajti treba je podpreti tehnološki razvoj, da bi razvijali ladje in opremo. Mnogo uh, napredka smo dosegli v Evropi, kar se tiče uh, eh, križarskih ladij. Pri drugih ladjah pa moramo še marsikaj postoriti. Spomnite se, da sem pred nekaj leti predlagal, da bi imeli koordinacijsko enoto za financiranje. In še vedno vidim prednost v tem, da bi imeli enotno kontaktno točko za financiranje, za finančne okvire. zelo si želim, da bi vključili tudi vse, kar smo se naučili iz prakse. Potem je treba poenostaviti birokracijo in treba je zadevo razširiti na sosednje države. Večina držav na vzhodu je odvisna od zahodnih pristanišč in zelo si želijo, da bi bile povezane z Zahodom. Sedaj eh, imamo v mislih Belorusijo, Ukrajino in Rusijo, pa tudi Moldovo in pa tudi Kazahstan, ki ima veliko izvoza in uvoza preko evropskih pristanišč. Že sem omenil študije in pa pilotne akcije na področju otekočinjenega eh, zemljskega plina. V preteklem tednu sem imel srečanje za Ukrajinci v Bruslju in z vsemi državami okrog Baltika. In vse te države si zelo želijo razviti sistem in pa omrežje um, črpališč, črpalk, kjer se nudi UZP na baltskem območju. Kaj ti? zavedajo se prednosti v zapaja v tem območju. To bi bilo zanimivo. Geostrateške študije nam bodo pomagale, da bomo bolj razumeli probleme, s katerimi se soočamo. In to govorim že od začetka. Naj bom kratek. PPP -je, je treba razvijati v povezavi s specifičnostjo naših projektov, ki so zelo zahtevni. Priporočam, da je treba vzpostaviti povezavo s carinami. Carine so zelo zapleteno področje in razumeti moramo njihove skrbi, kajti so pod velikim pritiskom in oni morajo skrbeti za številne stvari in mi smo od tega zelo odvisni zlasti kar se tiče enotnega okna. Če želimo, da to dobro deluje, potem moramo sodelovati z carinami. In končno, še vedno se mi zdi zelo pomembna statistika. Statistika je zelo pomembna, so da vemo, kaj se dogaja. Hvala lepa. Indeed, Hvala lepa. Eh, imam sedem ljudi na seznamu, prosim, da se držite časovnih omejitev. Mm -hmm. Gospod Kančijan, dve minuti. Grazie, grazie. Hvala, zahvaljujem se koordinatorju De Oliveira, ki je pripravil zelo natančno poročilo. Zaustavil bi se pri sedmi točki tega poročila. Govorite o infrastrukturnih vidikih, gre za povezavo pristanišč s cestno infrastrukturo in drugimi oblikami kopenskega prometa. Potem pa vidik tehnološke interoperabilnosti med različnimi pristaniškimi, pomorskimi, rečnimi stvarnostmi. Pristanišča predstavljajo dostop do omrežja. Zaradi tega vi poudarjate ta vidik interoperabilnosti, potem pa vidik izobraževanja kadrov in vidik eh, ladjevja. Gre za področje, ki se trenutno nahaja v kriznih okoliščinah. Mislim, da bi morali imeti v zvezi s tem proračun v okviru TNT-ja. Pri tem je pomembno tudi financiranje preko tako imenovanih Project Bond. Zanima me, kako gledate na program Marko Polo, ki ni še privedel do ustreznih rezultatov. Kako pa eh, razmišljate o tako imenovanih ekobonusih? Hvala. Hvala lepa, gospod Elka Drave. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se gospodu De Oliveri za to predstavitev. Za vas so nekatere študije zelo pomembne gre naprimer za organizacijo tega sektorja. Treba je, da postane to področje bolj učinkovito, treba racionalizirati celo vrsto stvari. Zanima me, ali se posvečate tudi učinkom določenih projektov. Določene investicije so bile že izvedene. Zanima me, kako gledate na eh, preusmeritev na pomorski promet. Potem pa je treba upoštevati tudi regionalni vidik pri izbranih projektih. Preveč je predstavljen sever. Zanima me, ali ne bi lahko povečali tudi akterje na jugu. Potem pa še vidik RTR debate. V okviru parlamenta smo že razpravljali o smernicah za bodoče obdobje za TNT. Zanima me, ali ima mogoče komisija kaj na mizi v zvezi s tem, ali upoštevate tudi priporočila, ki se podajajo iz leta v leto. Najlepša hvala, gospod koordinator, za to poročilo. Kratek bom najprej. Nam lahko posredujete eh, kakšne podatke o dolgoročnih perspektivah, gre za obdobje 2014-2020, nam lahko že kaj napoveste o načrtovanju. Drugo vprašanje se navezuje na pogoje, ki tako kot pravite vi, so povezani s projekti. Na podlagi teh pogojev lahko potem eh, tudi pride do pozitivnih eh, izidov pri razpiti, razpisih. Zanima me predvsem vidik otokov. Veste, da so otoki posebne stvarnosti, imajo določene omejitve. Seveda si ne moremo domišljati, da bi na določenih otokih bili izpolnjeni vsi pogoji, ki ste jih navedli. Zanima me, ali bi lahko posebno obravnavali te pogoje za otoke, da bi jih bolj prilagodili značilnostim otokov. Hvala. Hvala lepa, gospod Lichtenberger, dve minuti. Hvala lepa za vaše poročilo. Vi se bolj kot drugi borite proti velikim oviram. To je pomankanje odločitev se strani držav članic, kar se tiče pristanišč. Že v pogovoru TNT smo eh, govorili o seznamu pristanišč, ki sploh niso bile vključena. Druga stvar pa je ta, da mi ljudje pogosto rečajo, da je birokracija nekaj, kar je velikanska uvira. Če naprimer zasebnik, ki ne sodeluje z eno velikih italijanskih skupin, želi pristati v severno-italijanskih pristaniščih, pri tem sploh nima nobenih možnosti. Kajti obstajajo velikanske birokratske ovire, ki tešajo od severa proti jugu in bolj, ko gremo proti jugu, više so ovire. In mislim, da je to poglavitni problem. O tem ste tudi spregovorili. Potem pa še šolci shipping. Ali vidite tukaj razvoj? Ali si predstavljate, da bi lahko krajše razdalje v pomorskem pometu postale bolj privlačne? Kaj je tisto, kar bi lahko postorili? Nekaj točk ste našteli, ampak ne vem, kaj je za vas najbolj poglavitno. Moje vprašanje je, kako bi lahko vi pomagali, da bi države članice izdelale boljše prioritete. Kaj te vprašanje je, kaj bom povezoval z ozadje. Ali moram imeti pri tem v prvi vrsti ja, pred očmi tovorni promet ali pa kakšne druge strukture, zato da bi končno lahko um, dosegli boljše rezultate. Hvala lepa, gospod Pomocakos, dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se koordinatorjem za upravljeno delo. Ta projekt je zelo ambiciozno zasnovan, o tem ni nobenega dvoma. Na vas se obračamo s celo vrsto vprašanj, verjetno ne boste imeli časa za odgovarjanje na vsa ta vprašanja. V poročilu smo prebrali, da se program podpira z uporabo vse večjih ladij in z vse večjo trgovino in to vpliva tudi na pristaniško infrastrukturo. kar zadeva službo za ladje, skladiščenje in tako dalje. Mislite, da se bodo težnje še nadaljevale, bomo imeli vedno večje ladje, vedno več tovora, se bo to nadaljevalo tudi v naslednjih letih? V tem trenutku je treba upoštevati posledice gospodarske krize. Lahko razpravljamo o naslednjih petih, desetih letih, vedno v tej smeri se bodo te težnje nadaljevale do prednedavnim so bile te težnje nekaj realnega. Torej sprašujem, ali je primerno graditi vse večje ladje ali pa se bo ta proces prekinil. Naslednji vidik. V novem eh, načrtovanju smo prešli z 300 pristanišč kategorije A na 87 pristanišč. Zanima me, kako ste prišli do te številke. Mislim, da je treba upoštevati tudi nacionalno načrtovanje. To je pomemben vidik. Potem izobraževanje, usposabljanje. To zadeva samo pomorščake ali pa tudi uslužbence v pristaniščih gre za vprašanje infrastrukture. Ne moremo govoriti samo o ladjah, potem pa bi lahko izpostavili še celo vrsto drugih vidikov. Imam še eno minuto. Well v velikem zaostanku smo že. Moram biti strikten do vseh. Samo dve minuti. Če imate še kakšno drugo vprašanje. Sem pripričan, da bo gospod še nekoliko časa z nami. Samo še to. Tu smo videli le nekaj stvari. Tu ni pravih programov za infrastrukturo. Najprej bi čestital koordinatorju za upravljeno delo, predvsem pa za pomemben projekt, ki ga usklajuje. Pomorske avtoceste so izredno pomembne, če želimo razviti pomorsko gospodarstvo, predvsem na najbolj odročnih eh, področjih. Pristanišča so zelo pomembna tudi z vidika dostopnosti. Mislim, da je treba razmišljati tudi o geostrateškem pomenu najbolj obrobnih regij. Treba je razviti prednosti, ki tam obstajajo. Evropska unija ima največjo izključno pomorsko cono na svetu. Tri vprašanja. Najprej pilotni projekt in študije, ki se opravljajo tudi glede goriva, prenos, prehod na naravni zemeljski plin, utekočinjeni zemljski plin. To ne bo pripomoglo samo k uresničitvi strategije 2020, temveč bo prispevalo tudi k zmanjševanju CO2-ja in k izboljšanju konkurenčnosti. Želela bi, da bi pokomentirali ta vidik. Potem projekt Miele gre za pametne eh, infrastrukturne storitve za medsebojno povezavo med pristanišči. Tu govorimo o pristaniščih v Italiji, Španiji, na Cipru, v Nemčiji, na Portugalskem. Pri tem razpravljamo o pomembnih logističnih zadevah in to nam pomaga, da se izboljša konkurenčnost v primerjavi z drugimi načini prevoza. Zanima me vaše mnenje v zvezi s tem. Bi lahko ocenili eh, trenutno stanje tega projekta. Potem pa še naslednje. Želeli bi, da bi eh, nekoliko bolj razvili vidik multiple gateways. Hvala lepa, gospod Tikal. Domnule predsednik, vravšal sem od smeja domnule de Oliviera pentru prezentare. Až... Hvala lepa, gospod Oliveira, za vaše eh, poročilo. Med projekti, ki ste jih omenili, me zanima, koliko jih pokriva Črno morje. Kajti spominjam se, da smo imeli proračunske vrstice za pomorske korit koridorje za kratke razdalje. Imeli smo en koridor za eh, Baltsko morje, enega za Sredozemsko morje, na zahodni strani, na vzhodni strani in tako naprej. Toda za Črno morje nismo imeli proračunske vrstice. Zanima me, koliko projektov, ki ste jih omenili, pokriva uh, Črno morje in kako bi lahko razvili uh, um, pošiljke na kratko razdaljo za Črnomorje. Kajti Črnomorje je izrednega pomena za dobavo energije Evropski uniji. Predlagala bi organizacijo konference v Konstanci v naslednjem letu, da bi se lahko pogovarjali ravno o tej temi. Hvala lepa, gospod eh, De Oliveira, prosim, da podate kratke odgovore. Hvala. Hey, eh, thank you, Hvala lepa, gospod predsednik. Prvo vprašanje, ki je povezano s povezavami s kopensko infrastrukturo. Pred nekaj leti smo se odločili, da bi moral biti en projekt povezava z železnicami. Včasih tega ne moramo storiti. In zavedati se moramo, da je treba izboljšati ceste, zato da bi omogočili pomorski transport. To je naprimer tako v Gdansko, na Polskem. Kajti železnice niso ravno operativne in ni dovolj uh, avtocest med Gdanskom in Varšavo. Torej, treba je. Uh, ustvariti povezave tudi s kopenskimi avtocestami, dokler čakamo na operativne železnice. Interoperabilnost prometa je seveda nujna. Usposabljanje ljudi je zelo pomembno. To je povdaril grški kolega. podpiram usposabljanje za vse. To so ljudje na krovu in ljudje, ki delajo v logistiki na kopnem. Logistika je zelo pomembna. Tudi izpolnjevanje dokumentov je nekaj zelo zapletenega. In Zato je treba ljudi usposobiti, da bodo to znali, kajti to je težko. In treba je zagotoviti, da bomo zajeli vse, ki se ukvarjajo s tem. Tako da ne bomo ustvarjali uviral na področju človeških virov. Kar se tiče proračuna. Proračun bi morali zvišati. Kaj ti? Želimo si povezave. Spomniti se moramo, da Evropa zagotavlja več kot 80 odstotkov izvoza in sicer po morju. In vsaj 40 odstotkov notranjega eh, prometa poteka po eh, morjih. Torej, potrebujemo bolj, boljše mehanizme, da bi to zagotavljali. Eko obveznice. To je nekaj, kar je preneslo dobre rezultate v Italiji. Mislim, da bi to morali razširiti na Evropo. Če tega ne moremo razširiti na celotno Evropo, potem, potem bi lahko vsaj nekaterim področjem lahko ponudili to vrstno spodbudo. Italija, Francija in Španija bi to lahko imele. To je enostavno meriti. Tukaj gre za zunanje stroške skupnosti, ki jih je enostavno ovrednotiti. Kajti to gre neposredno voznikom, vozilnim, prevoznim družbam in sistem je enostavno upravljati in to bi bilo dobro. Drugo vprašanje se je nanašalo na vpliv projektov. seveda poznamo vpliv. In zato me zelo zanima vrsta goriva in tudi motorje moramo izboljšati. Tudi ko vidite križarke v pristaniščih, njihovi, njihovi motori kar tečejo, kajti zagotavljati morajo elektriko za majhno mesto, naprimer 3000 prebivalcev. Toda pristani, pristanišče nima dovolj možnosti, da bi jim nudili nadomestilo. Pogovarjali smo se s številnimi pristanišči o možnosti, da bi imeli UZP ki bi nudil energijo v času, ko se ladje v pristanišču. Ali pa smo, obstaja možnost, da bi imeli motorje, ki delujejo na vse vrste goriva, in sicer ali na eh, tradicionalno gorivo ali pa na UZP v času, ko so v pristanišču. O tem problemu smo govorili in nam se zdi, zelo pomembno to vprašanje, kakšen je vpliv tega. Dejali ste, da je sever premočno zastopan v tem projektu. Če si pogledate projekte, ki sem jih omenjal, zlasti če si pogledate teh osem projektov letošnjega leta, potem vidite, da je res, da je sever zelo močno zastopan. To da. Mjel, naprimer, je dober projekt in rezultate tega projekta bi lahko razširili. In odgovor je, da obstajajo številne majhne stvari na severu, naprimer povezava Nemčije s Polsko in tako naprej. To, da tu so še druge strani, stvari, ki imajo pomembnejši vpliv in te stvari najdemo na jogu. Potem tretje vprašanje. Upamo, da bodo številke, ki sem jih omenil na začetku, v redu. Lahko bi podprli povišanje proračuna. Ta sektor zahteva vašo podporo, si zasluži vašo podporo, eh, po mojem mnenju. Drugi vedik tega vprašanja pa je, katere so tu zahteve. Zahteve so jasno objavljene, preden se objavi razpis. Torej. Uradniki v Bruslju lahko poznajo vse vidike razpisa in tako lahko postorimo večino stvari. Potem je tu še tretji vidik in to so otoki. V preteknem letu sem se srečal, smo imeli srečanje v Madeiri in To je bilo srečanje vseh otoških regij v Evropi. Prišli so čelo določeni oddelki iz čezmorskih držav. In videli smo, da je naprimer enotno okno sledenje plovilom, da so to stvari, ki so zanimive in v redu za pristanišča. Četrtič, povsem se strinjam, da je birokracija lahko velika uvira. Obiskal sem številna pristanišča in naj povem sledeče. Carine so najbolj občutljivo področje. Najbolj občutljivo področje je veterina in pa fitosanitarni oddelki. Razumem, zakaj so tako striktni, tukaj gre za epidemije, bolezni, vse to se lahko prenaša. Zato ima veterina veliko odgovornost za to. to odgovornost morajo opravljati, tudi vrnimo se k birokraciji. Izboljšati moramo ta sektor, torej veterinski sektor, fitosanitarni sektor in pa carinski sektor. To moramo vse čas opazovati. Omenili ste pošiljke na kratke razdalje. Da, seveda nas to zelo zanima. tukaj smo zabeležili 300 pristanišč, to so dobra pristanišča za tovrstne pošiljke. In če 18 pristanišč. Torej, omenili smo 18 pristanišč. In kaj je zelo pomembno? Vsi dostopi, vsi novi dostopi uh, eh, omrež TNT, ki bodo odobreni, se začnejo in končajo v pristaniščih. In to je velik dosežek. って。Kaj je v Evropi je veliko pristanišč in ta pristanišča je treba mobilizirati. Če rečemo, da ni treba, da so vsa pristanišča, tranzitna pristanišča za pošiljke, potem bi lahko vsa pristanišča služila za, kot povezava za pošiljke na kratke razdalje. Naslednje vprašanje se je nanašalo na velikost plovil. Deset. Sedaj imamo plovila za 10 tisoč tonami, TU, Potem pa so tu še druga, 18, Leviatan. To je kontejnerska ladja za 18 tisoč TU. To je ogromna ladja. To je razlog, zakaj moramo organizirati ta pristanišča, ampak ne morajo vsa pristanišča nuditi infrastrukturo za tako velike ladje. Treba je počakati, da vidimo, kaj se zgodi v Rotterdamu, ko se tam pojavi takšna velika ladja. To zahteva vsaj eh, štiri velike žerjave in mostove in. in to že zahteva tudi veliko število vlakov na drugi strani. Torej, posem imate prav. To bi bila lahko selektivna pristanišča. In tu je še en faktor. Panama. Novi panavski kanal bo odprt leta 2014. In velike ladje, velike kontejnerske ladje bodo tukaj odeležene, prihajale bodo iz Daljnega vzhoda ali pa preko Sueza. In uh, naložene bodo številnimi kontejnerji. Sedaj bom prišel k koncu. O tem sem že komentiral. Mjele zelo dobro poteka. Naslednji teden bomo imeli srečanje o mjele tu v Bruslju. To bo drugo srečanje. Enega sem si že udeležil v Ženovi in to bo drugo srečanje. Zadeva dobro teče in prepričan sem, da bodo rezultati na voljo. Potem so tukaj eh, vrata z več pristanišči. To dobro teče. In končno, Črno morje je nekaj, kar pogrešamo tukaj, ampak situacija je težka. Bil sem v Konstanci, v Varni in drugot in obstajajo možnosti, ki jih je veliko, ampak obstajajo tudi hude uvire. In to je Bosforus, Bosfor, to je Bospor, to je zelo občutljivo področje za to povezavo. Toda analizirali smo, katere možnosti obstajajo, da bi ustvarili povezavo po železnici ali iz severa ali z juga In kakšne so možnosti povezave z cevovodi, ki predstavljajo najtežji del prometa preko eh, Bosporja? Hvala. Hvala lepa, gospod Oliveira. Naslednji trije koordinatorji so gospod eh, Seči in še dva. Hvala lepa, gospod Cox in gospod Oliveira za vaše prispevke. Sedaj pa bomo zamenjali predsednika in zamenjali koordinatorja. Prosim, držite se omojitve dveh minut, kolegi. Tudi, ko bo predstavila gospa Tikav. Kajti uh, ob koncu sestanka se nam bo pridružil še komisar Kalas in čas je dragocen. Hvala lepa uh, vsem trem koordinatorjem. Začeli bomo, torej, nadaljevali bomo z gospodom Tikal. Uh, stimați uh, colegi, uh, vom continua um, ședința Comisiei de Transport. Urmează prezentarea proiectului prioritar numărul... В отбору за промет имамо представител приоритетнега проекта 22 координатор, господ Саварики е некој бил наш колега, подпредседник трен отбора, Moramo biti zelo strogi z časom. Prosim, držite se desetih minut predstavitve. Naše kolege bi želeli zaprositi, da se omejijo na dve minuti za svoje intervencije. Merci, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Z velikim veseljem se vračam v vaše dvorane. Uh, pozdravljam vse nekdanje kolege. Skušal bom biti kratek, zato da bom predstavil opravljeno delo v zvezi s projektom 22. Gre za os, ki se začne v Atenah. Na zemljevidu vidite celo vrsto nacionalnih tras. To, kar je v zeleni barvi, je uresničeno. Gre za 3793 km, sedem prečkanih držav, kar je v rdeči barvi, je to, pri čemer imamo največ zamud. Rumene trase so v pripravi, to, kar je pikčasto, pa se trenutno še eh, izvaja, vendar naj bi bilo končano čim prej. Če se ogledate ta zemljevid, lahko vidite, da je bilo upravljenega ogromno dela iz, od Drezna do mađarske in romunske meje. Romunska vlada dobro napreduje tudi v zvezi z mejno osjo z eh, Mačarsko do Konstance. Grki so tudi dobro razvili svojo železniško povezavo na jugu, zdaj se nahajajo v težavah, ki jih vsi poznamo. Obenem pa imamo večje težave pri povezavi sever-jug, pri eh, mađarski meji z Romunijo in Bolgarijo. Torej, kaj je bilo že uresničeno? Drezden, Praga, Budimpešta, Predel, Kampina, Bukarest, eh, Konstanca, Solun, Domokosti, Toreja, Atene. Do 2015 naj bi uresničili naslednje trase, to je veliki most, drugi most eh, na Donavi, vidin Kalafat. Na Češkem naj bi dogradili os Širding na nemški strani Praga. Potem v Romuniji naj bi dogradili os Bekečaba Kurtiči na meji in Simerja Šigišvara, to je na zahodu Romunije. Na koncu pa upamo še, da bomo dogradili linijo domokosti Torea Kulata Promahonas Solun. Vse evropska omrežja delujejo vse bolje, če upoštevajo tudi nacionalne interese. To je jasno. Ne moremo spodbujati vse evropskih projektov, če to niso nacionalne prioritete. Mislim, da je to treba upoštevati. Lahko ugotovite tudi, da izvajamo projekt dobrega upravljanja, ki upošteva tudi to razsežnost. Kaj naj bi storili po letu 2015? Tu vidite seznam, ne bom predolg imamo večji problem med Nürnbergom in češko mejo. Nemci nočejo razviti na isti ravni standardov eh, tega odseka, ker to ni nemška prioriteta, obenem pa mislijo, da bi morajo ponovno prekvalificirati celotno nacionalne omreže. To pomeni, da se ne posvečajo temu odseku, zaradi tega ne posredujejo niti datumov upamo, da bomo to lahko videli v naslednjem eh, nemškem dokumentu o načrtovanju. Podoben eh, problem imamo tudi na mačarskem, Tata Budimpešta, potem pa Arad Krajova Sofija in eh, Grška meja. To so torej tiste rdeče linije, ki beležijo največ zamud, kot ste videli na zemljevidu kako se nacionalne prioritete razlikujejo od evropskih eh, prioritet, se znajdemo v velikih težavah. Tu vidite primer čezmejnega značaja. Post, eh, most vidin Kalafat. Tu beležimo nekaj mesecev zamud. Naslednje leto naj bi bilo to končano. Gre za most v okviru prioritetnega projekta 22 tu mm, je to predstavljeno kot železniški eh, most, vendar tu vidite, kakšen je železniški dostop. Lahko ugotovite, kakšne težave moramo rešiti na meji. Tu imamo ogromne zamude. Ta most bo verjetno najprej cestni most. Treba je izvesti celo vrsto čezmenih ukrepov, zato da bomo lahko tam videli tudi prečkati vlake. Tu je eh, problem na bolgarski strani pri Vidinu. Pomislite, potem je potrebnih eh, za 80 km eh, še veliko ur, 4 ure do naslednje točke. To je čezmejni problem. To se dogaja večkrat. Odločimo se, da bomo zgradili nekaj pomembnega, vendar potem to nekje zastane. Naša vloga je prav ta, da spodbudimo delo, zato da bodo vsi dosledni in da se bodo zadeve uresničile. Zakaj je prišlo do zamud? Na jugu se vse bolj posvečajo cestnim omrežjem, na to pritiska tudi prebivalstvo, potem imamo neusklejene nacionalne prioritete, potem neusklejene nacionalne prioritete z evropskimi prioritetami oziroma ne upoštevajo se ustrezno med sabo. Obenem pa imamo tudi težavo pri usklajevanju med nami. Uh, med različnimi generalnimi direktorati, naprimer eh, generalni direktorat MOV. Ta določa eh, prioritete, vendar eh, drug generalni direktorat, eh, regijo, potem to financira. Gre za precejšen problem, ki ga skušamo rešiti, to skušam reševati tudi sam. Med štirimi državami na vzhodu PP22 na podlagi usklajevalne skupine eh, sodelujemo z različnimi generalnimi direktorati komisije. Potem, zakaj prišlo tudi do zamud? Projekt v zeleni barvi je zelo zapleten topografija je zelo zapletena. Zdaj pa se odpira balkanska ruta, ki je v rdeči barvi. To je hitreje, to je v boljšem stanju in tudi bolje elektrificiranju. Kot evropejci smo investirali na zeleno traso. Rdeča trasa pa je bolj naravna. Za države članice, kot sta Romunija in Bolgarija, je zdaj eh, teže vlagati denar ki, v strukturo, ki gre od eh, grške meje do mačarske meje. Morali biti v Konstanco, zato da bi utrdili romunsko gospodarstvo. S tem bi tudi odprli vrata centralni Aziji. Bolje bi bilo, da bi se odprli proti Romuniji. Podobno velja tudi za Bolgarijo, za Sofijo in Burgas. Evropska unija ima zelo drage prioritete sever-jug. Ko države članice želijo dostop do Črnega morja, vendar države članice pri tem dejansko niso niti toliko krive, gre za strateške vidike. Potem eh, upravljanje za PP22. Na eni strani imamo Avstrijo, Nemčijo in eh, Češko. Po drugi strani imamo Mačarsko, Romunijo, Bolgarijo in Grčijo. Odločili so se, da se ustanovi usmerjevalna skupina za delo na terenu. Za to skupino smo se odločili, da bo to spremljala tudi eh, pristojna agencija in različni generalni direktorati. S tem bomo zagotovili pristop od spodaj na vzgor, zato da se bo spremljalo delo in eh, tudi finančni vidiki, ki so potrebni. Sestali so se že oktobra, prišlo je do ministerskega dogovora. Tak dogovor smo imeli tudi 2. decembra 2010. Potem je prišlo tudi do drugih študij. Najprej želimo izčrpen profil linije, to je zelo pomembna študija. Zato so se odločile države članice pod grškim vodstvom. Dejansko so snemali linijo od začetka do konca. Posredoval vam bom nekaj podatkov. Gre za geometrično analizo, za vidik, ki upošteva čas, potem imamo celo vrsto operativnih vidikov, morebitne spremembe trase. Torej, na podlagi te študije je Evropska unija oblikovala drugo študijo glede prometa. Treba je, da ukrepimo dobro upravljanje, predvsem na meji med Mačarsko in Romunijo in Romunijo in Bolgarijo, zato bomo tudi zagotovili ustrezno financiranje. Trenutno zadeve potekajo dobro, pričakujemo evropske investicije, ki bodo izglasovane v okviru naslednje finančne perspektive. Te države so namreč zelo prizadete zaradi krize. Grčija nam danes ne more več povedati, kako načrtuje svoje investicije. Romunija malo manj, vendar je tudi pod nadzorom mednarodnega denarnega sklada. gre za težke razmere, vendar te države vseeno dobro delujejo, so zelo aktivne, če se Evropska unija zna prilagoditi tudi njihovim nacionalnim prioritetam in če jim zna tudi pomagati pri dobrem upravljanju na terenu. Zahtevamo torej dobro upravljanje na terenu, ki mora biti zelo konkretno. To bomo tudi začeli konkretno delati po odločitvah na ravni Bruslja hvala. Najlepša hvala, gospod Savari. Besedo ima poslanec Marinescu. Uh, hvala, predsedujoče. Imam tri vprašanja. V omrežju Danjung, eh, ki si ga želi komisija, PP22 je razdeljen na dva glavna koridorja na mačarskem. Je to prekinjeno, eh, kaj ti ena veja pripada enemu koridorju, druga pa drugemu koridorju. Zato vas sprašujem, kako vi gledate na to situacijo in kako to vpliva na ta dva segmenta. Drugo vprašanje, govorili ste o financiranju. V sporočilu povezovanje Evrope je vsebovano, da evropsko financiranje ne more biti več kot 20 odstotkov stroškov projekta. Sprašujem vas, kaj to pomeni? Financiranje od povezovanja Evrope in strani evropskih skladov skupaj ne more presegati 20 odstotkov celotnih stroškov projekta, pa moje to izredno nizek znesek. Potem pa možno pogojevanje iz povezovanja Evrope s pomočjo črpanja sredstev strani držav članic iz teh skladov in financiranja za te koridorje. Kakšne so razlike v izdatkih, ko gre za raz, financiranje različnih segmentov?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 Moje prvo vprašanje se nanaša na to, kar je gospod Marinescu vprašal v zvezi s zmogljivostmi, novimi zmogljivostmi povezovanja Evrope in eh, tudi eh, deleža prioritetnega projekta 22 pri tem. Enako vprašanje. V tem poročilu koordinator se nekoliko pritožuje zaradi pomankanja usklajevanja med nacionalnimi prioritetami. Želela bi vedeti več podrobnosti o tem, o povezavah med eh, vzhodom in zahodom, kar je zelo pomembno za Češko, za povezavo med Češko in Nemčijo. In s tem v zvezi bi prav tako želela vprašati za to povezavo med Pragom in Nirnbergom in alternativno povezavo Praga in München, eh, kar je že predstavljeno kot predlog za prihodno obdobje. Ali je realistično, da bomo za to lahko dobili finančna sredstva? In še opomba, kar zadeva ta segment, ki gre od Prage naprej na vzhod. Morda že veste, da je večina tega segmenta že dokončana, vendar zanima me, kaj menite o posodobitvi dela v Brnu. Hvala, sedaj pa v imenu zelenih gospod Leichtenberger. Hvala lepa, hvala lepa za to poročilo. Imela bi nekaj vprašanj, ki ste jih slišali tudi se strani čeških kolegov. Core network karte so si pogledali ti kolegi. In če si to pogledate, potem imajo pač ljudje vprašanja. Tukaj gre za povezavo od Bruna do Dunaja. Tukaj sta dve avtocesti internetni povezavi. V, med njima pa je 50 do 70 km. In oba sta v core network. Ali ima to smisel geografsko? To nima nobenega smisla. In eh, to zadeva bi morali hitro pojasniti, kajti na tem področju gre za to, da pri enem mestnem prehodu med eh, Češko in Avstrijo vladajo velike težave za Naturo 2000. In eh, moje vprašanje je, ali ne bi mogli reči, ko imamo core network in ko nimamo neposredne povezave med Dunajem in Berlinom, po drugi strani pa imamo dve povezavi z Brunom, ali ne bi bilo pametno to nekoliko poenostaviti. Kajti kako bomo argumentirali to, da imamo dve avtocesti, ki sta si zelo blizu in sta obi v osredju tega omrežja? Hvala, gospa Lichtenberger. Sedaj pa gospod Kohliček. Najlepša hvala takže nemusím používat francouzský. E, če primerjam tisto, kar sem e, delal pred e, tolkimi leti, sedaj lahko govorim češko, ni mi treba govoriti francosko, kar se deva Brno. Menim, da bi morali posodobiti segment pred Breclavom in pa tudi ta segment med Prago in Nirnbergom. Lahko bi to optimizirali, vendar ni pa mogoče zgraditi dvojni tir ali pa tak tir, ki bi dovolil visoke, visoke brzine, visoke hitrosti. Poznam ta segment zelo dobro in moje vprašanje v zvezi s tem, ali menite, da ta eh, segment Budejovice Linz bi lahko bil nekaj, kar bi bilo kmalu dokončanega. Zavedam se, da imajo naše sosedje drugačne interese, kajti eh, niso zainteresirani za to povezavo s Češko. Zelo sem vesel, da smo lahko izpogajali eh, ta segment od češke meje do Minhna in zato upam, da bo to tudi izvedeno. Hvala lepa. Gospod Koh. Hvala lepa. Spoštovani nekdani kolega Savari. Tvoj koridor 22 eh, je zelo pomemben za jugovzhodno Evropo in ta povezuje jugovzhodno Evropo z osredjem eh, Evrope. Vprašanje. Ali obstajajo velike eh, razlike? med eh, načrti in izvajanjem, naprimer, če primerjate Jugoslavno Evropo in Nemčijo? Ali se lahko drug od drugega učimo? Drugič, kako vidiš svoj projekt 22 v smislu realiziranja komodalnosti? Ali obstajajo možnosti za prenos prometa z eh, ceste na železnico ali na pristanišča ali na eh, rečne poti? In tretje vprašanje. Kako bi lahko to omrežje pomagalo Grčiji, da bi eh, ta presegla sedanjo krizo? Eh, Hvala. In še preden dam besedo gospodu eh, Savariju, imam vprašanje. Kar zadeva ta koridor, omenili ste tudi zelo resne finančne probleme in tudi ta koridor od Trezna do Konstance bi morali dokončati do leta 2015. Pomembno je, da v času 2014-2020 bi ta koridor dobil prioritetna finančna sredstva. Ne glede na to pravite, da v vašem poročilu, da kar zadeva nekaj segmentov, imamo sistem ERTMS, sistem že uveljavi. In zanima me, kako gledate na to zamisel, da bi RTMS uveljavili za celoten sistem. Hvala. Oui, alors, euh, donc, euh, répondre... Hvala. Odgovoril bom na razna vprašanja. Gospod Marinesku, imate prav. Teh eh, še nismo sprejeli, vendar novi predlogi komisiji komisije predvidevajo, da bi PP22 razdelili na dva koridorja, najprej rjavi koridor od Rostoka do Pireja. Z razširitvijo tudi na Burgas in Varga, to je namreč nacionalna prioriteta Bolgarije, potem pa v sini barvi eh, vidite traso, ki gre od Štrasburga do Konstance. PP22 se torej loči na dva dela z dvema podaljškoma, ki gre sta veliko dalje kot danes do Rostoka. Potem eh, Nuremberg in Štrasburg. ugotovili bomo, kaj boste naredili s temi predlogi komisije. Mislim, da se s tem lahko odzovemo tudi na vprašanje gospoda Koha. Gre za to, da želimo združiti različne načine prevoza in želimo intermodalno razviti infrastrukturo. To pomeni, da bomo delali na vozliščih na povezavah med Donavo in železnico PP22. Delali bomo na povezavi med cestami in železnicami. To je tudi namen tega koridorja. Sama intermodalnost, to so mobilni koridori, ne samo cestni ali železniški koridori, to je dodana vrednost. Verjetno s tem bomo morali na novo razmisliti o našem poslanstvu. Ne vem, ali se bomo omejili samo na rjav koridor ali na sini. Treba bo uvideti, kako bodo razpravljali o tem v svetu in v Evropskem parlamentu. Zaenkrat do leta 2013 ostajamo pri tem prioritetnem projektu 22. Potem eh, orodje Connecting Europe. 20 odstotkov eh, financiranja strani Evropske unije, vendar eh, v okviru kohezijskega sklada lahko tudi zagotovimo še več sredstev. Orodje Connect in Europe je značilno potem, da omogoča dejansko potrojiti tudi sredstva. To je treba dejati tudi generalnemu direktoratu MOV. Dejansko z 8 milijard lahko pridemo na več kot 30 milijard. To orodje naj bi bilo omejeno na 20 odstotkov v državah vzhodne Evrope, vendar to je tudi dovolj. V zadnjem, zadnji finančni uredbi smo predvideli 20 odstotkov, vendar to ni bilo nikoli doseženo pri financiranju infrastrukture v starih državah članicah. Sam sem bil na terenu. Večkrat smo prišli samo do 15 odstotkov. Lokalni politiki so mislili, da je 20 odstotkov nekaj avtomatskega, vendar včasih nismo dosegli niti tega. Sveda pri tem imamo določene težave, treba je poštevati krizne okoliščine. V krizi se nahajajo Bolgarija, Grčija in druge države. Zaradi tega imajo težave tudi s temi 20 odstotki. Potem gospa Ahalova torej kar zadeva odseke med Nemčijo in Češko. Tam imamo določene težave. Kateri je eh, problem? Problem je, da Čehi niso opravili dela na dveh odsekih. Eden gre od Prage do meje na vzhodu, druga, drugi pa gre do Šendinga. Gre za mejno točko in to gre potem naprej v Nürnberg. Imamo torej dva manjša odseka na nemški strani, pa tudi na češki strani. Tudi Nemci pravijo, da tam zanje to ni prioriteta. To ni naša prioriteta in zaradi tega se pri tem ne premikamo. Uh, mogoče pa ne pravijo ravno tega, pravijo, da nočijo visokohitrostne železnice. Vendar sprašujemo se, kako bomo imeli visokohitrostne železnice čez 30 let, če danes ne storimo nič. Sam sem skušal uveljavljati podobno dobro upravljanje za tri države, Nemčija, Avstrija, Češka, kar zadeva projekt 22, vendar lahko povem, da sem naletel na veliko odpora pri nemški vladi, ki pravi, mi imamo druge prioritete. Imajo prioriteto, ki zadeva celotno omrežje, potem pa imajo druge projekte, ki eh, puščajo ob strani odseke, ki so povezani s Češko. mislim, da bomo vseeno uspešni, vendar to zahteva velo, veliko diplomacije, veliko potovanj v Berlin. Sam sem predlagal češkim eh, organom, da bi imeli v Pragi delavnico, eh, na katero bi povabili tudi nemške predstavnike. Nemčija pa pravi, naša prioriteta je preoblikovanje omrežja. In niso ti manjši odseki. To pomeni, da se tudi zaogibajo visokohitrostnim povezavam. Ne vem, če sem odgovoril gospodu Količku. Ja, deloma ja. Čenski deloviče. To je zanimiva povezava, vendar to ni nujno evropska trasa. Čehi in Avstrici pravijo, da to dobro deluje, tam lahko prevažamo eh, tovor 110 km na uro je tam kakšna hitrost. Mislim, da imajo prav, ko pravijo, da na tej liniji ni treba zagotoviti druge železniške povezave. Potem Čehi nam pravijo, strinjamo se z linijo, vendar imamo toliko turizma, naše vasi so tako lepe, to je tudi res, priporočam vam obisk teh krajev, to je čudovito, da želimo zaščititi svoje vasi, kot ste storili v Franciji. To je njihov odgovor. Mislim, da ta prioriteta ni nekaj povprečnega, če upoštevamo lepoto teh vasi, ki se nahajajo vzdolž trase. Gospod Koh, mislim, da sem odgovoril na vaše vprašanje. Ti koridori zagotavljajo termodalnost, potem RTMS, Grčija začela to izvajati, kateri je problem. Ko pridemo do grške meje in bolgarske meje, nimamo več vlakov v Bolgariji to pomeni, da danes to ne deluje za potniški promet, temveč samo za tovorni promet, ki poteka 30 km na uro. Vidite, lahko, da imamo tu celo vrsto težav. Potem balkanska pot se ponovno uveljavlja tudi za Grke. S tem se lahko povežajo na centralnoevropsko mreže. Gospa Tikau, Konstanca, glede Konstance smo vsi zelo navdušeni. To dobro deluje. Romunska vlada je to določila kot prioriteto. Imajo težave pri povezavi sever-jug, vendar če gremo proti zahodu, nimamo težav določene odseke treba še dograditi. To so gorski odseki ali v hribovitih predeljih, to je treba še dograditi. Mislim pa, da bo uresničena ta os, mađarska meja Konstanca z manjšimi spremembami. Vidin Kalafat je gotovo mm, pomembno delo vendar najbolj delujemo na osi z vzhod-zahod. Upam, da sem bil dovolj jasen. Hvala. Najlepša hvala, gospod Savari. Torej, Tudi sam sem se javil k besedi. Ne vem, zakaj nisem prišel na vrsto. Ali smem nekaj pripomniti? Nürnberg, ki vem, da to ni tako zanimivo, to, da v Nemčiji ni nič zanimivo, vse, kar je povezano železnico. To, da Bavarci so, smo, naprimer v Nemčiji smo imeli eh, večjo povezavo za Polsko, kot jo imamo sedaj. Kalafat in most. Že takrat smo, že v preteklosti smo spraševali, ali obstaja tudi možnost za pešce in kolesarje, da bi um, uporabili ta most, kajti imamo primere uh, z Dunaja in Berlina, ko smo vključili tudi to vrstne potnike. Preko Gmunda je najkrajša povezava, preko Bruna in Linca. Ali obstajajo raziskave, kaj je stroškovno najboljše in kaj bi lahko najhitreje zgradili. Kaj ti interes je glede Bruna velik? Ali je bilo rečeno, da železnica v eh, Bruno ne bo dobila EU sredstev, tako kot veljeta tudi za Študgard? Kaj ti sicer ne razumemo, zakaj smo se odločili za najdaljše povezave, ne za najugodnejše, za najkrajše? Gospod Savari, zelo na kratko ne bom odgovarjal na vprašanja, ki ne zadevajo eh, mojega projekta 22. Potem eh, druga stvar, o tem ste me vprašali lani. Predvideli smo eh, tudi kolesarsko stezo na mostu. Vidim kalafat, dejali smo ja, vendar samo na dan odprtje vam bomo jasno povedali, zakaj gre. Torej, trenutno tudi izvajamo prometne študije. Če ugotovimo, da na odseku eh, do Sofije nimamo dovolj potnikov, bomo lahko rekli, da te investicije nimajo smisla. Gre za vprašanje dodelitve javnih sredstev. Mogoče nisem bil zelo popoln, upravičujem se, ker sem bil tako kratek. Hvala, gospod Savaric. Hvala lepa. Glede na to, da smo v velikem zaostanku za našim dnevnim redom in 20. decembra ob 12. se nam bo pridružil gospod Kalas, namesto danes, glede na to, v kakšni zamudi smo. Gospod Karel Vink bo sedaj dobil besedo, on je koordinator um, sistema za upravljanje železnice v Evropi. Beseda je vaša. Thank you, Chairman, uh, members of the Parliament, uh, ladies and gentlemen. Uh, my expose will be a bit more technical. Hvala lepa. Moj expose bo bolj tehničen od mojih kolegov. Kajti oni so odgovorni za koridorje, za posamične koridore, jaz pa sem odgovoren horizontalno. Govoril vam bom o sistemu IRTMS e in pa eh, kakšni so naši cilji. Želimo prenesti uh, Eh, tovorni eh, promet eh, sa ceste na železnico, tako da bi uporabljali železnico in da bi uporabljali dva pristopa. Prvi je, da bi zagotovili interoperabilnost, tako da bi izvajali IRTMS. E Potem pa bi radi uporabljali tudi koridorje. Ko smo razmišljali o izvajanju IRTMS-ja, e smo imeli v mislih šest koridorjev. Sedaj pa je DG Move uh, podal idejo, da bi bilo vse koherentno, kajti v preteklosti je bilo veliko zmede glede koridorjev. In sedaj vam bom predstavil koncepte, ki veljajo za vse koridorje. Potem je tu še ena stvar, ki bi jo rad povdaril. Začeli smo s tehničnimi problemi. Sedaj pa se vedno bolj eh, soočamo z gospodarskimi problemi in pa z, up, up, z argumentiranjem, zakaj imamo te projekte glede na krizo. In rad bi ponovil nekaj, kar sem eh, povedal že v preteklosti v tem odboru. Ne morete upravičevati IRTMS-a iz gospodarskega vidika. To, da lahko eh, argumentirate s trimi stvarmi glede koridorjev v smislu gospodarskega upravičila. Eno je to, da, uh, boste, da bomo odpravili eh, Oska Gerla, drugič uveli bomo Irata Masa in tretjič, to je najpomembnejše, k temu se vam kasneje še vrnem, harmonizirali bomo operativne poti. Kje smo za Irata Masaja? Že na začetku, ko smo dobili to delo od komisije, smo dejali, da potrebujemo poenotene standarde v Evropi. Na tem smo delali in temelječ na sporazumu eh, leta 2008 smo legalizirali standarde, ki obstajajo danes in te standardi so danes v glavnem sprejeti. Potem pa smo želeli uvesti bolj napredne standarde, ki temeljijo na tri nič nič nič kajti nekatere države članice so prosile za dodatne funkcionalnosti. Želim pa povedati še nekaj. Baseline 3 bo legalizirana leta 2013, je razpoložljiva 2013, 2015. In to bo, tudi, to bo skladno tudi s standardi. Če imate torej verzijo 2.3.0.d, potem eh, boste to tudi lahko uporabljali. Slišali smo toliko kritike tega sistema IRTMS. To, da naj vam povem, da smo dosegli napredek. V 14 državah članicah imamo sedaj 17 tisoč kilometrov proge opremljenih za IRTMS. Številne države članice so se odločile, da bodo posem spremenile svoj sistem oziroma v celoti prešle na IRTMSA. Ali zato, ker je bil sistem eh, zastarel, ali zato, da bi izboljšali varnost. Ampak Luksemburg, Belgija, Nizozemska, Danska, Avstrija in Švica so se odločile, da bodo v celoti prešle na ta sistem. Torej, gotovo, eh, ta sistem prenaša prednosti za te države ta hip je zelo nujno to, da, da smo sedaj IRTMS vedno preučevali z nacionalnega vidika. To, da zadeva je čezmejna in najtežje je prečkati mejo. Čeprav imamo sedaj številne primere, ki dobro delujejo, zlasti med Francijo in Španijo ali pa povezava med Amsterdam in Bruslom, to je visokohitrostna železnica, torej imamo dobre povezave za čezmejne povezave, ampak to ni poglavitna prioriteta. To mora uspeti. In to je še ena stvar, ki jo bi jo želel povdariti glede Irata Masaja. In mi, Evropejci, se moramo tega zavedati. To je priznano tudi mednarodno. V tem smislu, da imamo zunaj EU 15 tisoč kilometrov in Ohraniti moramo to vodstvo, tako da bomo to razvijali v Evropski uniji na uspešen način. Če tega ne bomo eh, počeli, potem bomo izgubili verodostojnost v ta sistem. In potem lahko pričakujemo, da bodo prišli ljudje zlasti iz Azije, ki bodo unesli ta sistem in ga izvajali v naših državah. Toda toliko o realizaciji. Kar se tiče um, izvajanja, imamo težave. Prvič, železniški sektor dejansko ni najbolj navdušen nad interoperabilnostjo. Vsi razmišljajo v nacionalnih okvirjih. To je stvar mentalitete in kulture in eh, to bi želeli spremeniti in na tem trdo delamo. Tehnično imamo tu še en problem. V številnih primerjih upravljalci infrastrukture poskušajo prilagajati standarde na lokalne pogoje. Ne morete si predstavljati števila sprememb, ki smo jih imeli na ravni Evropske um, e, e, železniške agencije. In na to moramo imeti pod nadzorom. Potem je tu še tretji problem. Postopki homologacije. Te postopke vodijo nacionalne oblasti. In To, ti postopki se sprožijo ob vsaki najmanjši spremembi, ki vplivajo na vse druge države. Naprimer, pride do spremembe pri enem delu, potem pa morajo to prilagoditve izdajati ja, vse države članice. In govorim o milijonih evrov stroškov. Zato se moramo zavedati, da se še daj nismo organizirali na področju homologacije v različnih državah članicah. To je zelo nujen in pereč problem. Potem je tu še ena težava. Dobavitelji dobavljajo svojo opremo, tudi ko dobavljajo svojo opremo, so še vedno razlike med opremo In naš problem je potem sledeč. Infrastruktura in, če infrastruktura in oprema prideta iz iste družbe, potem navadno rešimo vse probleme. Toda, če infrastrukturo dobavlja en dobavitelj, opremo eh, za vlake pa nekdo drug, potem imamo težave. In to je treba rešiti. In to bi morali rešiti s programi testiranja. In še nekaj moramo postoriti. Na koridorjih moramo zagotoviti koherentnost med investitorji vzdolž, investitorji vzdolž koridorja iz različnih držav članic. Sicer bomo vedno imeli uvire, kajti nima smisla, da imate lahko v eni državi članici 750 eh, eh, dolžino vlakov, v neki drugi državi pa velja drugo pravilo. Potem pa je tukaj še specifičen položaj v Nemčiji. Nemčija se je zavezala, da bi rada spoštovala IRTMS, to da, da je sedanja oprema eh, zastarela in posledica je, da je Nemčija a, eh, zastala glede oper, interoperabilnosti. In najprej bi rad povedal, da. V Nemčiji pravijo, da bi to stalo 4,5 milijard, da bi plačali IRTMS. Ampak to ni čisto res. Nemčija je tudi predlagala, da bi uvedli STM sistem, ki omogoča tujim lokomotivam, da vodi, vozijo v nemškem sistemu in da zato tudi plačajo. Ampak dejstvo je, da bi Nemčija lahko sprožila negativne posledice v drugih državah članicah, kajti tudi druge države bi se lahko odločile tako kot Nemčija. In da ja vsem, da imamo velike probleme za homologacijo in da so s tem povezani visoki stroški. Torej, v tem smislu bi rad danes povedal, da obstajajo alternative. Edino, kar upam, je to, da se bomo lahko pogovorili za Nemčijo, tako da bomo dosegli alternativo, ki bo eh, bolje jamčila interoperabilnost kot tista varijanta, ki, o kateri sedaj govorijo Nemci. Ne bom več govoril o koridorjih. Mislim, da so to koordinatorji dobro predstavili. Moje prioritete so sledeče. Rad bi zajamčil harmonizirano uporabo Eratomasaja. Potem je treba zagotoviti, da bo oprema spoštovala standarde interoperabilnosti in pa postopki homologacije morajo biti usklajeni. In določiti je treba tudi svežen za komisijo, kako bomo to financirali, kajti brez spodbud bomo imeli težave. Številne države članice in številne družbe še vedno razumajo IRTMS kot dodatne stroške. V resnici pa bi moral to biti standard za dolgoročno prihodnost. Potrebujemo spodbude. Imamo 500 milijonov, to smo povišali za 100 milijonov, torej sedaj govorimo o 600 milijonih evrov, ki so nas pripeljali do faze, v kateri smo zdaj. To, da morali bi poiskati še druge spodbude, vem, da se sedaj govori o temu, da bi znižali um, pristojbine za neposreden dostop do infrastrukture in morali bi biti odprti za komisijo in parlament. Ona dva, te dve inštitucije bi morali ustvariti pravo ravnotežje, kar se tiče financiranja. In kot koordinator naj za sklep povem še sledeče. Zelo se bom posvetil temu, da bi dosegal uspešen prehod iz sedanjega sistema na IRTMS, to, da to je delo, ki vključuje države članice, industrijo, železniške operatorje, družbe eh, za infrastrukturo, to vključuje tudi železniško agencijo in Evropsko komisijo. Torej, ni to enostavno delo zame kot za koordinatorja. To, da to je eh, prioriteta, torej prehod na sistem IRTMS, tako da izvajamo projekte, za katere smo se odločili. Hvala lepa. Pet kolegov imam na seznamu za govor. Gospod Groš, v imenu EPP. Gospod koordinator, poznamo vaš vaš angažma za to temo. Vemo pa tudi, kako težka je ta tema z tehničnega vidika. In za nas, poslance, eh, je to kar težko, kajti družbe nam predstavljajo tehnične rešitve in med vsemi temi rešitvami težko najdemo pravo pot vemo, da to predstavlja prihodnost, po drugi strani pa se soočamo z vprašanjem cene ali pa z možnimi tehničnimi eh, prilagoditvami. Potem eh, obstajajo sistemi, ki so posebno interoperabilni, drugi pa ne. Ne želim se toliko osredotočiti na Nemčijo, Ampak to je za me primer, ki je zelo zgovoren. Belgija, Nemčija, Luksemburg so se naprimer zelo prizadevali za to in država, ki je obkrožena s temi državami kot je Nemčija, bi se morala postiti prepričati v to, da se mora intenzivneje vključiti v ta novi sistem ali je resnična informacija, da bo se zdaj sistem, ki si ga želijo v Nemčiji, pomenil, da se bodo morali vlake, ki prihajajo iz drugih držav, tehnično prilagajati. In da bo šlo potem to na stroške ali te družbe ali pa nemških družb. Ampak da, ali ni tehnično možno uporabiti ta sistem, ne da bi izvajali potrebne prilagoditve, kar bi končno pomenilo, da je nek trg posem izoliran in da interoperabilnosti ne bomo dosegli. Drugič, zelo pogosto slišamo vsote investicij strani velikih držav. Tukaj je govora o petih milijardah, ampak ta vsota ne ustreza natančnim investicijam. Tukaj je še mnogo več drugih stvari notri. Ali lahko to nekoliko bolje razložite? Kajti te izjave poslušamo tudi v drugih državah, namreč kako visoki bodo stroške, kako visoki je obseg investicij. In tretjič, Kako vidite te investicije v luči projektov eh, čez evropskih eh, omrežij, ki jih predvideva Evropska unija? Ali eh, menite, da je še naprej obvezno to, da Evropska unija investira denar za to, da se ti projekti uporabljajo? To bi bilo po mojem mnenju dobro. In drugič, ali bi znotraj čez evropskih omrežij predvideli poseben program, če bi se vam zelo koristen tak program, če bi ta program potem to neposredno financiral neodvisno od uh, kreiranja novih linij. Hvala lepa. Ja, eh, Hvala lepa, gospod Groš. Zato, da bi a, eh, lahko opravili vse, kar imamo danes na programu in da bi lahko prisluhnili še naslednjemu koordinatorju, bi vas lepo prosila, da spoštujete čas za govor. Gospod Elka Drav. Um... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se vam za besedo. Najprej naj povem, da je po mojem mnenju bistvenega pomena zagotoviti integrirano strukturo, zato da, zato da bodo železnice lahko kos eh, konkurenci s cestami. Tehnična interoperabilnost je po mojem mnenju zelo pomembna. Rad bi povzel nekaj tem, o katerih so spregovorili tudi že nekateri kolegi. V svoji predstavitvi ste dejali, da se ustvarjajo nove ovire v državah, kjer prihaja do uvedbe RTMS-a. Potrebne so spremembe, potrebne so prilagoditve. zato da se lahko zagotovi popolna interoperabilnost z RTMS. Zanima me, vaše mnenje v zvezi s tem, kaj lahko storimo za to, da zagotovimo to interoperabilnost. Mogoče bi morali biti natančnejši pri samih pogojih, pri zahtevah za države članice. Bi nam lahko kaj povedali v zvezi s tem? Potem Nemčija. V vašem poročilu sem prebral, da v Nemčiji želijo razviti svoj sistem skladen z RTMS. Dejansko pa mnoge države članice in tudi sama Švica so veliko investirali na to področje, vendar vse skupaj ne bo delovalo, če bo Nemčija sprejela drugačen sistem potem konkurenti iz tretjih držav. Zanima me, ali se lahko prilagodijo te države tudi nemškemu sistemu. To ni dobra rešitev. Kako bomo lahko prepričali Nemčijo, da bo spremenila stališče? Samo takrat bomo lahko govorili o uspehu. Govorimo o številnih koridorih, vendar treba je videti, ali bomo zares zagotovili interoperabilnost med različnimi sistemi. Hvala. Do minute. Hvala lepa, gospod Kramer, za dve minuti. Hvala lepa za to predstavitev. Najprej dve tehnični stvari. Bil, bil sem poročevalec eh, za to temo pred šestimi leti in v svojem poročilu sem napisal, da ne sme biti tako, da iz 20 različnih sistemov potem eh, rodimo 20 različnih sistemov na podlagi Jerata Masaja. Potrebujemo jasnost. Kajti še zdaj ne vemo, na kakšne sisteme se sklicujemo, s kakšnimi tehničnimi podrobnostmi. Je to res ali ni? Drugi problem. V Nemčiji imamo problem, da elektrifikacija, da eh, sistemi eh, mobilnih telefonov motijo elektrifikacijo železnic. kajti eh, del proge med Münchenom in Berlinom bo opravljen za ERTMS-jem. Toda možno je, da bodo hendi, naprimer, motili, eh, slabo vplivali na železnico. Kaj menite o tem? Nemci predlagajo, da, ERTM, e da pravijo, da je ERTMS predrag in predlagajo, da bi lokomotive tako uredili, da bi lahko v Nemčiji druge lokomotive vozile po celotnem nemškem omrežju in da bo to tudi plačala. Ali je to res? To vprašanje sem postavil e, nemškemu poslancu, kajti tukaj gre za kršitev pogodbe. Dokončanje prok, naprimer, se kar naprej odlaga. Če Nemčija krši pogodbe, potem bi morali sprašiti postopek o kršitvi pogodb kaj lahko komisija stori oziroma kaj lahko komisija naredi za to, da se bodo, komisije, da se bodo pogodbe tudi izvajale, tiste pogodbe, ki jih je Nemčija podpisala. Gospod Groš je že spraševal po financah, vedno gre za denar, ampak kaj lahko poveste o dolgoročnih koristih, o finančnih prednostih? Če bi za 20 odstotkov zvišali eh, udeležbo uh, Irata Masaja. Hvala lepa. Gospod Kohliček. Vždycky specifické, vždycky něco chtějí a sami potom nedrží uh, smlouvy. Uh. Eh. Nemčija ima vedno veliko zahtev, potem pa se nadrži pogodb. Ali imamo možnost, da bi preko Evropske agencije um, določali jasne standarde in postopke, tako da bi se izognili temu, o čemer ste govorili? To pomeni, da bi oprema iz različnih dobaviteljev, ki se uporablja za IRTMS, bi dobro sodelovala z drugimi opremami. Hvala lepa, hvala lepa gospod Kohliček. Sedaj pa bom dal besedo, sedaj pa dajem besedo gospodu Vingo. Gospod Ving, beseda je vaša. And I will try. Hvala lepa. Poskušal bom odgovoriti na vprašanja. Če želimo sprejeti nemški predlog, ki sedaj uvaja IRTMS, potem potrebujemo spremembe na vlakih. In če uvedete te spremembe na vlakih, potem potrebujete posebej nove postopke. In če gre to v druge države članice, potem je treba znova zagnati v cikl homologacije. V tem smislu Nemčija je rekla, mi bomo prevzeli vse stroške, ki so s tem povezani. To da, Nemčija še ni določila, katere, za katere stroške gre in tukaj podrobnosti še niso določene. Zato mislim, da je tu razprava še vedno odprta. Pa upam, da bodo Nemci odprti za druge rešitve. Potem drugo vprašanje, ki ste ga postavili. Spraševali ste po ulaganju 5,4 milijard. Tu je skupna vsota investicij, ki je potrebna ne samo za IRTMSA, e ampak tudi zato, da bi obnovili vse zadeve na koridorjih, ki prečkajo Nemčijo. Ne morete obstoječi IRTMSA e na obstoječih eh, progah. kajti sicer bo to. Obstaja tudi možnost mešanega sistema, to smo predlagali za koridor Rotterdam-Dženova, kajti del tega bo v IRTMS-ju eh, ravni 2. Toda vsaj koridor bi bil interoperabilen. mislim, da gre tukaj za nesporazum in za napačno komunikacijo, da kar naprej govorimo o teh visokih stroških 5,4 milijarde. IRTMS ne šteje, se ne nanaša lotno vsoto IRTMS-ja. IRTMS se nanaša na zgolj 15 odstotkov tega. Potem je tu problem obveznosti. To je seveda velik problem kajti države članice imajo svoje interese, železniški sektor ima svoje interese, komisija ima svoje interese, ki želi vse poenotiti. Ne moramo dati spodbud s svežnjem financiranja, ki ga predlaga komisija, oziroma tako bi lahko dali eh, spodbude in Kar se ostalega tiče, ta hip ne vidim načina, kako bi lahko z pravnega vidika komu usilili to, kar želimo, oziroma te sisteme, ki jih želimo. Številna vprašanja so se nanašala na sisteme. Čež da Nemčija želi razviti svoj sistem. To ni res. Nemčija je rekla, da želi izvajati IRTMS-a. 2,303 in oni želijo sedaj baseline 3. Ampak to ni razprava. Dejstvo je, da ta hip niso pripravljeni opremiti koridorjev. Zlati se to nanaša na a, obljube o, kar se tiče razvoja v Evropi in zato smo blokirani. Ampak potem se postavlja vprašanje, kako lahko druge sosedne države odreagirajo. Včeraj sem se udeležil razprave v Italiji o tem in vsi štirje partnerji koridorja Rotterdam-Genova so bili tam in razložili so mi, da je STM, sistem, ki ga predlaga Nemčija, za njih nemogoč, ker je predrag, ker ne reši problema. In pravzaprav pomeni samo to, da pride do odlaganja investicij in oni sami so dejali, da bodo morali uh, sami povzročiti zamude zaradi nemških zamod. Torej, to je zelo kompleksen problem, ki ga moramo sedaj rešiti. Edina rešitev, ki jo vidim, je ta, da otvorimo odprto razpravo o različnih alternativah. Kajti komisija je prosila Nemčijo, da ne predstavi alternative. Uh, treba se o njih pogovoriti, potem pa se moramo odločiti. Kot koordinator lahko povem, da nisem za STM, kajti to ni rešitev in eh, kajti s tem tvegamo, da bo prišlo do velikih zamud in prišlo bo do zamud pri izvajanju IRTMS-a e in pri izvajanju koridorjev. Kar pa se tiče časovnice zlasti koridor Rotterdam-Genova, ki se je vedno predstavljal kot vzgled Nemčija, ta hip ne pravi, pozabimo 2015, morda 2020-2021. To je ena odločitev. In kar se tiče drugih treh koridorjev, nobenih obvez. No, nihče ne govori o času, nihče ne govori o tem, kako ne bi se stvari speljale in zato ne vemo. In vsakič, ko uh, se z njimi pogovarjate, pravijo ne, ker ne vejo. In v tem smislu je to zelo velik problem. Kar se tiče uh, eh, GSMR in problema komunikacije. Komisija nas prosi oziroma komisija vedno prosi države članice, da sprejmejo odločitve, kar se tiče uporabe frekvenc in naj rezervirajo določene frekvence za železnico. To, da mislim, da vem, kaj se je zgodilo. Z finančnega vidika je bilo to zelo zanimivo za vlado in zato so frekvence, ki so se prodale operatorjem, so takšne, da obstaja tveganje interference, ki bi lahko vstopile v frekvence, ki jih moramo mi uporabljati na železnici. Obstajajo tehnične rešitve. To zahteva dodatno upremo in dodatne investicije. Tukaj ne gre za stotine milijonov. To dato zahteva dodatne investicije. In to se lahko nanaša ali na infrastrukturo ali pa na krov vlakov. In počakati moramo na odločitev. Tudi to je odprto vprašanje. In zlasti je to problem Nemčiji. V drugih državah eh, to ni toliko problem in druge države članice so sprejele odločitve, kako rešiti ta problem. Potem je to vprašanje dolgoročnih koristi Jerota Masaja. Koridorje imajo koncept, ki ga sedaj vsi sprejemajo če želite optimizirati iz gospodarskega vidika svoj koridor, potem morate pogledati, kakšna je eh, infrastruktura, odpraviti morate RT eh, oska grla, uvesti morate IRTMS in odpraviti je treba vse te postopke eh, zapletene administracije in pa homologacijske postopke. Gospod Vinka, oprostite, prosim, da pridete k zaključku, pravi gospod predsedojoča. Še 30 sekund. Če želite vedeti, kaj to pomeni, ko smo delali na koridorju E in C, smo pričakovali, da se bodo dvignile zmogljivosti med 35 in 50 odstotkov, da bomo zvišali varno za 25 odstotkov in da nam bo uspelo znižati stroške tudi za 25 odstotkov. To so številke, ki jih imamo pred očmi. To da, treba si je pogledati vse tri stvari, zato da bi optimizirali koridor. Hvala lepa, gospod Vink. Sedaj pa bom eh, dala besedo gospodu Karlo Sekijo, ki je koordinator za dva prioritetna projekta, PP3 in PP19. Oba uh, imata za temo visokohitrostne uh, železniške osi. Gospod Sekije, na voljo imate deset minut. Uh, <clears throat> Hvala lepa, gospa predsedojoča, moj čas je omejen. S pomočjo prosojnic vam bom podal kratko predstavitev situacije. Potem pa bom poudaril oziroma predstavil nekaj priporočil in pa sklepov na podlagi preteklih izkušenj dosegli smo pomembne dosežke, tako za PP3. To velja tako za PP3 kot za PP19. Dovolite, da povdarim historični začetek interoperabilne železnice med Francijo in eh, Iberskim polotokom. To se vključuje v eh, sredozemsko vajo Papatrija. Na prvi prosojnici vidite ta koncept prikazuje sredozemsko vejo papatrija med Madridom in Lionom. Imamo čisto novo linijo Madrid-Barcelona. To bo začelo delovati, čeprav imamo nekaj problemov takoj zatem in to je povezano sa pogajanjem o a, eh, razpisu v zvezi z Montpellierjem in povdarjam, da je to problem, ki je precej nujen in ga moramo nujno rešiti. Na tej veji PP3, oziroma ta veja PP3 bo bistveni del sredozemskega koridorja. Potem prehajam k atlantski veji. To je zelo pomembno povdariti. To da smo začeli za Tour Bordeaux, to v, eh, da ta linija obstaja, da smo s tem začeli in to je največje PPP eh, partnerstvo na področju železnice na svetu. Zato je pomembno, da to preučujemo in da se kaj naučimo iz te izkušnje. To pospeši izvajanje Atlantske veje, kar se tiče Francije. Nekatere probleme pa moramo še rešiti, kar se tiče čezmejne povezave med Francijo in Španijo. V Španiji pa sedaj potekajo dela. And, uh, said... In kot sem že dejal, glavno vprašanje je uskladiti in zgraditi več konsenza v zvezi s čezmejnim odsekom. Težave imamo predvsem na francoski strani, lokalne in nacionalni organi delajo na tem. Mislijo, da bo prišlo do rešitve do srede naslednjega leta. To bo tudi del Atlantskega koridorja v bodočnosti. Potem imamo še vprašanja, ki so povezana z dobrim upravljanjem. Moramo tudi napovedati probleme in moramo tudi pospešiti iskanje rešitev. To je bilo pomembno leto, leto 2011 predvidevamo še dodatne izboljšave naslednje leto. Gre za mediteranski odsek Alicante, Urense, Santiago, Korunja, Madrid, Valladolid, Leon. Španija je zelo aktivna, tudi Francija pospešeno dela na tem. Imamo še nekaj težav s Portugalsko, v zvezi s tem bom eh, še nekaj povedal čez nekaj trenutkov glavni dejavnik za uspeh je izkoristiti sinergije med eh, evropskim financiranjem. Obenem je treba tudi zagotoviti internalizacijo zunanih stroškov in eh, dobičke. Tudi dobičke je treba vključiti v ta proces. Če se lotimo iberskega odseka, kar zadeva Španijo v okviru PP3. Zdaj naj bi, bila, bi bil odsek eh, v kratkem operativen zraven Extremadure. Imamo še eh, zastoj na portugalskem, verjetno bo prišlo do rešitve. mogoče se bo uh, zaenkrat izvedel tako imenovani high performance koridor, ki bo vključeval tudi povezavo z Lizbono. Ta koridor naj bi se uporabljal deloma za tovor in deloma za visokohitrostne povezave. Ta koridor naj bi bil deležen tudi pomembnega evropskega financiranja do 25, 95 odstotkov. Mislim, da vlada na tem dela. To bi lahko bil začasni kompromis. Seveda zdaj čakamo na boljše trenutke, ko bo mogoče obnoviti celoten. Eh, projekt, ga ponovno spodbuditi, vse kar zadeva Portugalsko. Kot so dejali tudi kolegi v zvezi s panamskim eh, kanalom, je za Portugalsko zelo pomembno povečati pomorski promet. Seveda je to še bolj eh, problematično, če nimamo ustreznih železniških povezav s preostalim delom Evrope. Potem, eh, kar zadeva PP19, tu imate pregled. PP19 je eh, v fazi izvajanja na področju Iberskega polotoka, vključno z odseki Madrid-Valencia, Madrid-Alicante. Potem imamo tako imenovani južni koridor, to je bilo skoraj um, uresničeno do Andalusije. Nadaljni napredek je predviden naslednje leto. Še nekaj trenutkov za nekaj priporočil, ki bi jih rad posredoval vašemu odboru. Mogoče bi potem tudi prisluhnil vašim komentarjem. Kot verjetno veste, v bližnji prihodnosti bo evromediteranski del, tudi del Atlantskega koridorja. PP19 se bo v veliki večini izvajal. To bo pomembna izhodiščna točka tudi za gradnjo novih evropskih koridorjev. Seveda je vse odvisno tudi od portugalskih težav, od tega je odvisen napredek. prosim, mele še zadnja prosojnica. Tu lahko vidite puščico, gre za PP16, ki ni vključen v osrednje omrežje, vendar bo še vedno del splošnega omrežja. Zelo verjetno bomo to imeli spet v bližnji prihodnosti, če ne bo prišlo do zamot ali če to ne bo eh, celo omaknjeno. To je tudi posledica naših eh, opredelitev glede srednjih omrežij. To omrežje bo zahtevalo dobro upravljanje. Na podlagi svojih izkušenj lahko rečem, da lahko računam tudi na eh, dobro delo kolegov, predvsem eh, glede PP3 in PP19. Lani smo v Saragosi dosegli tudi sporazum o soglasju med tremi zainteresiranimi vladami, potem pa žal ni bilo mogoče potegniti vseh prednosti iz tega zaradi problemov nacionalnih vlad. Obravnavali smo vsa vprašanja, ko smo razpravljali o sami delitvi tega sistema glavnih omrežij. Pa še zadnja pripomba v svojih zaključkih, ki jih boste lahko videli, sem tudi poudaril da je zelo pomembno, da ti projekti večkrat vodijo tudi v sporne vidike. Mislim, da je treba zagotoviti udeležbo vseh deležnikov in tudi zagotoviti dobro komunikacijsko politiko. To je osrednjega pomena za uspeh izkušnje v določenih primerjih kažejo na to, da večkrat prihaja do nesporazumov, ki bi jih lahko eh, odpravili, če bi stvari pojasnili na samem začetku. Najlepša hvala. And, um, hvala, gospod Seki. Imam eh, naslednje govornike. Groš, Alasender, gospod Tramoze in gospod Kramer in Bilbao, vendar glede na to, da nam je ostalo samo 15 minut na voljo, bomo morali prisluhniti tudi odgovorom strani gospoda Sekija in zato bi vas eh, zaprosila, da govorite največ minuto in pol, gospod Groš. Pa predsedojoča, kolega koordinator, rad bi opravičil kolega ki bi sicer postavljal španska vprašanja, ampak sam se bom osredotočil na tri vprašanja v zvezi s financiranjem. Kajti za nas je to relativno zanimivo, da pravite, da, je, da ste izvedli enega najmočnejših PPP projektov. Pri nas je to vedno videti tako, da si to vsi želimo, ampak da tega nihče ne zna v resnici izvajati. Ali lahko konkretno navedete nekaj številk, kaj je bil ključ za uspeh, da je prišlo do tako močnega PPP programa. Drugič poznate namen komisije glede projektnih obveznic, komisija želi to predlagati in pa tudi s tem so povezani novi mehanizmi financiranja. Ali imate občutek, da bi lahko s temi instrumenti dosegli tudi uh, uh, napredek uh, v zvezi s projekti, ki jih sedaj izvajate? Ali bi to lahko pomagalo projektu? In še zadnje vprašanje govorite o finančnih možnostih v Evropski uniji in pa o boljši uporabi internalizacije stroškov. Kako ne razumem to pripombo? Hvala, gospod Groš. Še posebej zato, ker ste se držali časa, gospa Ala Sanders. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se profesorju Sekiju za to predstavitev in tudi zato, ker je povabil operaterje k večji učinkovitosti. Mislim, da so se stvari v zadnjih časih precej spremenile. Mene skrbi naslednje. Skrbijo me čezmejne trase s Portugalsko. Moje vprašanje je naslednje. Katera je glavna težava pri tem? Problem investicij ali pa to, da imamo problematično javno-zasebno partnerstvo, kar zadeva atlantsko-francoski del. Zanima me, katere težave imamo v Franciji v zvezi z dvema koridorjema. Potem, kaj lahko pričakujemo? So datumi realni? Obenem pa me zanima učinkovitost te tretje variante, ki bi lahko bila tudi dobra alternativa. mislim, da bi nam lahko kaj o tem povedale tudi druge države. Hvala. Muchas gracias, uh, uh, el señor Tremoz. Hvala lepa, gospod Tremoze. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod Seki, zahvaljujem se vam za upravljeno delo in za predstavitev. Imel bi vprašanje. Uh, Španija bo čez nekaj let izgubila kohezijske sredstva. Imeli bomo na voljo druga sredstva za dograditev del, o katerih govorimo danes. Tako kot kolega Groš bi vas prosil za več informacij o projektnih obveznicah. Zaenkrat pa hvala za upravljeno delo. Eh, hvala, gospod Kramer. Hvala lepa za predstavitev. Imel bi kratko vprašanje. Era Tamasa je seveda problem. Na španski strani je sedaj opremljeno za Era Tamasa. Kaj pa je na progi v Franciji? Zdaj se me zanima del južno od Liona do meje. To ne bi bilo dokončano do leta 2020 in uh, v skladu z obveznosti bi to morala imeti Era Tamasa, tako kot na drugi strani med San Sebastianom in Bilbaom tudi tu je jasno, da na španski strani ne bi bil to IRTMS. In potem na skici med Salamanko in Vila Dolit vidim vrzel. Zakaj je ta vrzel? Ne razumem. Zakaj bi umetno naredili vrzel brez povezave? Ali je to grafična napaka ali ima to razloge? In še drugo vprašanje, pri tej visokohitrostni progi. Španija se je odločila, da bo to visokohitrostno progo zgradila na normalni progi in to velja tudi za Portugalsko. Ali lahko to razložite? Hvala lepa. Madam uh, Bilbao. Bilbao. Najlepša hvala. Želela bi se zahvaliti gospodu Sekiju za opravljeno delo in tudi z eh, njegove napore za to, da bi pripravil in eh, zbral ta projekt. V osnovi moji pomisleki se nanašajo na eh, čezmejno območje, še posebej območje Bordo v Franciji. Mi, Baski, izvajamo Eh, tisti del trase na naši baskovski strani, zato ker so francoske oblasti nekoliko zamudile in upam, eh, da bodo pohitele v prihodnje. Všeč nam je ta povezava dveh rdečih linij povezave z Francijo. Vendar francoske oblasti govorijo zelo raznoliko z različnimi izjavami nastopajo, kar zadeva to povezavo s temi rdečimi linijami. In eh, tudi morali smo v zadnje čase pregledati situacijo. Zanima me, kakšni so pravzaprav problemi tukaj. Eh, očitno so tudi problemi, ki jih želijo razrešiti eh, lokalne oblasti. In v prihodnje bomo zato to eh, dobro zastavljeni, kar zadeva našo konkurenčnost eh, v Španiji, na isti osnovi, na isti podlagi bomo kot eh, Katalunija. In zato se vidi, da imamo na obzorju jasno rešitev. Določeni problemi so na portugalskem. 25 odstotkov pomoči za izvajanje bo šlo portugalski ali bi se to lahko razširilo, zato da bi lahko na teh dveh trasah pokrilo še drugo. Sedaj pa gre beseda gospodu Sekiju za odgovor. Vem, da je vprašanje ogromno. Prosim, poskusite biti kratki. V prvi vrsti najlepša hvala vsem govorcem za vaše prijetne opombe, kar zadeva RTMS imam občutek in vtis, da tako v Franciji, še posebej v Španiji, vse poteka dobro, da vse dobro sprejeto in z zadovoljstvom. Vendar obstajajo še nekateri manjši problemi in kolega Vink bi morda lahko kaj na koncu dodal po mojih opombah. Kar zadeva finančne probleme na splošno, nimam še Nimam dovolj časa, da bi se lahko spuščal v podrobnosti, vendar veste, da prihodnji teden v torek in sredo eh, bomo imeli v Antwerpnu letne tente dneve, eh, kjer bomo lahko tudi dobili priložnost eh, sprejeti in tudi posodobiti sedanje stanje, kar zadeva projektne obveznice, ki jih eh, bomo začeli uporabljati. Nekaj je že pripravljeno eh, za mm, njihov začetek. In tudi slišali bomo, kaj lahko pričakujemo za, v zvezi s prihodnjim delom eh, teh eh, evropskih železniških zmogljivosti in tudi kar zadeva nekaj tehničnih in političnih vidikov, kot je to vprašanje eh, sprejemanja nas eh, tako koristi kot eh, prednosti in tudi kar zadeva uporabnine. Ko govorimo o koristih, ni nikakršnega dvoma, da bo ta povezava eh, med Francijo in Španijo bila eh, izvedena v baskovski regiji. In danes imamo 10 tisoč eh, tirov dnevno in k malu bo to 15 tisoč. In če bi to lahko lahko izpeljali s pomočjo učinkovitega tovornega železniškega prometa. Na ta način bi lahko tudi tukaj prispevali z zmanjševanjem emisij. In to bi bila tudi korist za to območje in še posebej bi lahko lahko javni sektor zmanjšal stroške. Tudi trasa Bordojevska bi lahko bil sektor izredno koristen, kajti eh, ta trasa je v perspektivi eh, zelo obetavna. In še posebej, če gledamo na rentabilnost, dobičkanosnost tega projekta, ki v določenih primerjih je morda nekoliko skopa, vendar z določenimi dodelavami bi lahko to izboljšali in eh, lahko bi bilo dobro in spremljivo in koristno za celo vrsto sektorjev. In to je nekaj namigov, ki sem vam jih želel podati v zvezi s tistim, eh, kar imam v mislih. Španija ima na voljo mehanizme kohezijskega sklada in eh, tudi vlada je to zelo pametno izrabila in eh, tudi zelo dobro uporabila že eh, obstoječa sredstva, kar zadeva upravljanje s tem. Kar zadeva portugalsko je, da bi dobro znali izrabiti tisto, kar je že na razpolago. Zato bi morali najti možnosti, kako izrabiti že obstoječe linije financiranja, eh, ki bi jih lahko prilagodili eh, tem rešitvam, v okviru katerih bi lahko vlada in komisija delali. In eh, konec koncev bo tudi problem v zvezi z nacionalnimi prispevki in tudi omejitvami Eh, ki so eh, sedaj eh, že uvedena, kar zadeva javne finance Portugalske. Določene rešitve bo treba najti, sicer bilo bi ne samo škoda, temveč tudi katastrofa, eh, če bi izgubili 100 milijonov evrov, ki so dostopni za državo, ki potrebuje infrastrukturo in eh, ki, kar bi tudi imelo pozitivni učinek na zaposlovanje in eh, na druge sektorje s tem povezane. In ob koncu naj povem, da v Franciji na sredozemnomorski strani, bi želeli se držati eh, eh, časovnice v zvezi s tem, kaj bi bilo treba bolje opredeliti na eh, povezavi z Leonom, kjer je treba še veliko postoriti. Pa sedaj na atlantski strani pa bi morali imeti več soglasja in tudi morali bi odpraviti z ovirami, ki obstajajo na lokalni ravni. Septembra sem imel možnost obiskati obe strani in zelo sem bil impresioniran v zvezi z napredkom na španski strani, kjer se zelo vse hitro razvija naprej. In eh, pogovarjal sem se tudi z francoskimi oblastmi, lokalnimi in eh, nacionalnimi oblastmi. Povedali so, da iščejo rešitve, upajo, da jih bodo dobili do srede prihodnjega leta, lahko jim verjamemo, ker vse poteka dobro. Kar zadeva izgradnjo eh, soglasja, doseganje soglasja, eh, treba je upoštevati eh, tudi vse napore doslej ki bi jih lahko uresničili v prihodnje. V Španiji vse poteka dobro in eh, že so imeli priložnost uvesti RTMS, imajo veliko izkušenj, s tem ni nikakršnih problemov za pričakovati. Na začetku v Franciji smo čutili nekakšen odpor do temu, vendar sedaj se vse, vse dobro poteka. Thank you. Želela bi se zahvaliti vsem koordinatorjem, ki so spregovorili danes tukaj. Prav tako se zahvaljujem kolegom za zanimive opombe in glede na to, da po točko razno nimamo drugih vprašanj, sedaj bi zaključili ta sestanek 19. decembra ob treh popovdan v ponedeljek. Bomo pričeli z naslednjim sestankom, ki bo trajal dva dni 19. in 20. Sestanek 21. je odpoveden. Želim se zahvaliti tolmačem in dober tek.